Kolegi in kolegice, prosim vas, da zasedete svoje mesta. Začeli bomo. Please, uh, be Dear members, uh, dear colleagues. Spoštovani poslanci in poslanke, člani in članice odbora, toplo bi vas rad pozdravil, zlasti naše kolege in kolegice iz nacionalnih parlamentov. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi kolegi in kolegice iz Evropskega parlamenta. Ta četrtek in petek je podaljšek eh, tega tedna. Hvala, da ste se odrežili te konference. Hvala za vaše zanimanje. Hvala tudi našim današnjim gostom, ki jim bomo kmalo prisluhnili. To je pomembna konferenca katero nadaljujemo eh, z delom, ki smo ga tisti, ki smo danes tukaj že opravljali v prejšnjem mandatu. To je zelo pomembna aktualna tema. Eh, vi, posamezniki, poslanci iz nacionalnih parlamentov, se prav tako ukvarjate z njo doma v vaših državah članicah. Pozdravljeni torej na današnji konferenci o demokratičnem nadzoru nad obveščevalnimi službami v Evropski uniji. Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in eh, notranje zadeve Evropskega parlamenta skupaj s stalnim eh, odborom oziroma z odborom za nadzor in spremljanje stalnega odbora P in eh, stalnega odbora I belgijskega predstavničnega doma skupaj s parlamentarnim nadzornim odborom Nemškega Bundestaga in skupaj z odborom za varnost Republike Italijanskega parlamenta organizira to konferenco. Hvala, da ste se nam pridružili. Lepo je, da smo uh, dobili takšno zasedbo. Z nami je 38 članov iz 17 nacionalnih parlamentarnih. Uh, zboru in skupščin iz Evropske unije in Norveške. Z nami je predsednik belgijskega predstavniškega doma, gospod Zikrid Brake. Z nami je 14 predsednikov odborov in 5 podpredsednikov odborov. To je res dobra zasedba. Pozdravljam tudi predstavnike strokovnih organov iz različnih držav in pa seveda tudi člane in članice odbora Libe, kot sem dejal. Ta tema je zelo pomembna za našo družbo in za naše državljane in državljanke naše obveščevalne službe ščitijo naše demokratične družbe pred grožnjami, varnostnimi grožnjami. Ampak v demokratični družbi jih je treba nadzorovati in spremljati njihovo delo s pomočjo posebnih postopkov. Namen današnje seje je, da obravnavamo razvoj dogodkov po sprejemu resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o uh, nadzornem programu ZDA, o nadzornih organih v različnih državah članicah in o njihovem učinku na temeljne pravice državljanov Evropske unije. Govorili bomo tudi o čezatlantskem sodelovanju na področju pravosodja in notranjih eh, zadev. Evropski parlament je v tej resoluciji pozval k organizaciji konference o eh, nadzornih organih za obveščevalne službe iz eh, nacionalnih parlamentov. Veseli me, da so to konferenco pomagali organizirati trije nacionalni parlamenti. Še enkrat se zahvaljujem eh, belgijskemu predstavniškemu domu in njihovemu odboru, ki spremlja delovanje stalnega odbora P in stalnega odbora I. Hvala parlamentarnemu nadzornemu panelu Nemškega Bundestaga in hvala eh, odboru za varnost italijanskega parlamenta. V preteklosti smo že imeli podobne konference v Rimu, Bruslju in Berlinu. Upam, da bomo s tem sodelovanjem nadaljevali v naslednjih letih. Sedaj bom besedo predal gospe Solvitija Boltini, ki je predsednica um, odbora za nacionalno varnost in obrambo Latvijskega parlamenta. Glede na to, da Latvija trenutno predseduje uh, svetu, je zelo primerno, da njihovi predstavniki predstavijo to konferenco. Izvolite, gospa Boltina, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod eh, Morajes, spoštovani gosti in eh, kolegi in kolegice. V veliko čast in veselje mi je, da lahko sodelujem pri odprtju te konference, ki je namenjena obravnavi tem, ki so bistvenega pomena za nacionalno varnost držav članic v Evropski uniji. Kot veste, eh, Latvija prvič predseduje svetu Evropske unije. Ena od naših prednostnih nalog, ki smo jih oblikovali, Eh, dolgo pred tem, ko smo začeli predsedovati, je bila ravno obravnava skupne varnosti in obravne politike in pa kibernetske varnosti. Obravnavati želimo tudi zunanje vidike boja proti terorizmu. Izpostavili smo dejstvo, da se bomo še posebej posvetili vprašanju tujih borcev, vprašanju radikalizacije in rekrutiranja teroristov. Danes se soočamo z različnimi izzivi imamo agresijo, ki jo sponzorirajo države, imamo mednarodne teroristične organizacije, imamo eh, posameznike, ki so radikalizirani. Vsi so grožnja za našo nacionalno varnost in javni mir. Narava varnosti se je v Evropi v zadnjih leti spremenila. Danes smo uh, pred izzivi na vzhodu in jugu. Uh, aneksiranje Krima je privedlo do uh, velikih težav uh, v Ukrajini in v tej regiji, še posebej v vzhodnji Ukrajini. Obenem imamo tudi globalne težave, uh, eh, naprimer na Bližnjem vzhodu in drugot. Stanje je vedno bolj zaostreno. Grožnja mednarodnega organiziranega kriminala, grožnja uh, kibernetskih napadov, grožnja vojaških sistemov, ki jih ljudje razvijajo uh, tajno, vse to je treba izpostaviti. In vse to zahteva, da obveščevalne službe še naprej ohranjajo svoje eh, sposobnosti in da še naprej bijajo boj proti tem grošnjam, preden nas doleti kaj hujšega. Kljub temu, da so se teroristični napadi uh, v zadnjem času zgodili razmeroma daleč od Latvije v Parizu, je treba izpostaviti, da je naša varnost v nevarnosti. Naše obveščevalne službe so bile tiste, ki so lahko pomagale, še posebej zahvaljujoč mednarodnemu sodelovanju. In ta primer kaže, da ni pomembna razdalja med nami. Vsi smo soočeni z istimi globalnimi izzivi in skupaj moramo sodelovati za to, da se z njimi soočimo. Obveščevalne službe morajo delovati tajno in morajo imeti ustrezne pristojnosti. Države članice so seveda institucionalno zavezane k spoštovanju zasebnosti posameznikov in eh, k varnosti naroda in to je zelo pomembno. Pomembna je tudi tehnologija zaščititi treba tako zasebnost, kot tudi nacionalno varnost in to vprašanje lahko rešimo zgolj s pomočjo ustreznih nadzornih mehanizmov. In eh, temu se posvečamo mi, poslanci. Te mehanizme mora javnost razumeti, jim zaupati, ne morejo pa biti vedno popolnoma pregledni. Pred kratkim smo se s kolegi malce šalili, češ, da uh, so ljudje v Latviji in v Evropi pripravljeni razkriti svoje osebne podatke, naprimer, če dobijo kakšen popust v trgovini. Ko pa eh, nacionalni organi uporabijo iste podatke zato, da bi jih zaščitili, na to vedno gledamo kot na kršitev eh, načela zasebnosti. Mi, politiki, si moramo prizadevati za to, da celotna javnost razume, kakšna so splošna pravila. Ljudje morajo zaupati uh, izvajanju teh pravil demokratični nadzor je pomemben del gradnje tega zaupanja v obveščevalne službe. Obveščevalne službe morajo eh, opravljati svoje delo tajno, zato ker je takšna narava njihovega dela eh, in na ta način jih lahko zaščitimo, zaščitimo njihove akterje. Seveda je nacionalna varnost v pristojnosti vsake posamezne države članice, to je res. Ampak, če se želimo učinkovito boriti proti tem številnim novim grožnjam, če se želimo boriti proti radikalizaciji in terorizmu v 21. stoletju, potem moramo ukrepiti sodelovanje. Sodelovati moramo z partnerji, ki razmišljajo podobno kot mi. Parlamentarne javne razprave so seveda eh, pomembne. Govoriti moramo o tem, kako zagotoviti da obveščevalne službe še naprej opravljajo svoje delo, da zaščitijo naše države v tem vedno spreminjajočem se tehnološkem okolju. Že od začetka Evropske unije eh, je bila to ena od naših nalog in ta ideja združuje evropske države že desetletja. Mislim, da se ti cili niso spremenili. Mir, stabilnost in blaginja za vse, to so temelji, na katerih gradimo in na katerih moramo pripraviti ukrepe, s katerimi se bomo soočili s premembami, ki jih doživljamo danes. Stabilnost je odvisna od naše sposobnosti, da sodelujemo na vseh ravneh. Vedno moramo biti pripravljeni za to, da na eh, piedestal damo skupno javno dobro. Verjetno bomo danes slišali marsikakšno zanimivo, dobro idejo tesnim sodelovanjem bi, bi brez dvoma lahko izboljšali uh, raven globalnega mednarodnega sodelovanja. Upam, da bo ta konferenca eh, učinkovita, da bo obrodila sadove. Hvala za pozornost. Much, Najlepša hvala, hvala gospa Abortina in hvala, da ste izpostavili nekatere pomembne teme. Eh, o katerih bomo poglobljeno razpravljali danes. Sedaj pa bomo začeli s prvo razpravo o učinkih demokratičnega nadzora. Skupaj z gospodom Brakejem, predsednikom predstavniškega doma v Belgiji, bova, bova predsedovala temu delu in preden besedo predam gospodu Brakeju bi rad povedal naslednje. Vsi člani in članice, ki želite sodelovati v razpravi, prosim, nakažite to čim prej na začetku vsakega kroga razprave oziroma na začetku vsake delavnice. To je malce zapleteno. Imamo uh, kartice za govor različnih barv, v različnih barvah. Sedaj v tem eh, vodnem krogu razprave imamo rožnato kartico, na to imamo modro kartico za prvo delavnico in zeleno kartico za drugo delavnico. Člani in članice uh, tega odbora oziroma poslanci Evropskega parlamenta pa zgolj dvignite roke. Za to razpravo imamo torej rožnato kartico. Sam si nisem izmislil teh pravil, ampak takšen je pač postopek tako jaz, kot tudi predsednik Brake, bova, se, bova seveda naredila vse, kar eh, lahko, eh, zato da ustrezno vodiva ta sestanek. Preden eh, podate svoj prispevek, se prosim predstavite, povete, odkot prihajate, iz katerega parlamenta. To bo veliko pomoč. Najprej bomo prisluhnili ključnim govornikom, na to pa bomo prisluhnili dvema članoma nacionalnih parlamentov in strokovnih organov, na to pa enemu evropskemu poslancu. Seveda pa bova poskušala uh, upoštevati čim več različnih strokovnih komentarjev v strani vseh vas. Prosim uh, vas, da. Uh, se vključite v to razpravo. Po koncu te do, eh, popovdanske razprave, danes popovdan, pa nas čaka tudi eh, druženje ob eh, pijači. Gospod Brake, predsednik Brake, izvolite, beseda je sedaj vaša. Najlepša hvala, gospod Moraes, spoštovani gostje gospe in gospodje. Veseli nas, da vas lahko pozdravimo tukaj v Bruslju, v eh, srcu Evropske unije, na tej izjemno pomembni konferenci. Sam sem popolnoma prepričan, da je tema, o kateri bomo govorili danes in jutri, tema, ki bo v bližnji prihodnosti, pa tudi daljni prihodnosti, vedno pomembnejša. Gospe in gospodje, po poročilu odbora Libe, eh, in po spremu resolucije z dne 12. marca 2014 Evropski parlament jasno izpostavil pomankljivosti v demokratičnem nadzoru nad obveščevalnimi službami. Prvič, zdi se, da so eh, mehanizmi in organi za eh, nacionalni nadzor neprimerno prilagojeni eh, političnemu in tehnološkemu razvoju dogodkov v zadnjih letih in desetletjih. Drugič, demokratični nadzor še vedno poteka zgolj na nacionalni ravni, na vkljub krepitvi izmenjave podatkov eh, med obveščevalnimi službami, med državami članicami Evropske unije in med državami članicami ter tretjimi državami. Vedno večja je vrzel med ravnijo mednarodnega sodelovanja na eni strani in pristojnostmi, ki so omejene na nacionalno raven. To je privedlo do neučinkovitega in eh, nedoraslega demokratičnega nadzora. Vse skupaj torej ni preveč rožnato. Eh, nacionalni eh, nadzorni organi opravljajo dobro delo in sam sem predsednik odbora, ki spremlja delo stalnega odbora I in lahko rečem, da smo v belgijskem parlamentu govorili o snovnovih razkritih in to na varen tajen način. Na vkljub temu pa je krepitev sodelovanja med obveščevalnimi službami tista, ki zahteva, da tudi nadzorni organi upoštevajo te spremembe. Hans Born in Locke Johnson, strokovnjaka za to temo, sta ne tako dolgo nazaj izpostavila pet vidikov demokratičnega nadzora. Nadzorni organ mora delovati neodvisno od izvršne veje oblasti in od obveščevalne službe. Drugič, sam organ mora izbirati, katere preiskave bo upravljal. Tretjič, nadzorni organ mora imeti dostop do vseh zaupnih eh, podatkov in dokumentov. Zagotavljati mora lasne skrivnosti in eh, tajno vsebino. Četrtič, imeti mora ustrezne pravne pristojnosti in dovolj sredstev. Tudi sam podpiram eh, vse te elemente. Sem pa prepričan, da teh pet elementov zgolj deloma odraža realnost v trenutnem času. Mednarodnega konteksta še vedno ni. V priporočilih Evropskega parlamenta eh, lahko jasno vidimo, da pravijo takole. Pozivajo k eh, večjemu sodelovanju med nadzornimi organi v Evropski uniji, še posebej kar se tiče eh, čezmejne razsežnosti tega sodelovanja. Razviti je treba sodelovanje eh, med nadzornimi organi. K temu pozivajo države članice. Veliko črnila je preteklo na to temo, ampak eh, razen nekaterih bilateralnih eh, pobud je vse ostalo zgolj pri besedah. Mislim, da lahko zgolj pozdravimo današnjo konferenco z tega vidika. Sedaj je vse odvisno od nacionalnih nadzornih organov, oni morajo poskrbeti za sodelovanje. Gospe in gospodje, želim vam eh, dobrih razprav. Uh, now... Gospe in gospodje, sedaj pa bi z velikim veseljem besedo predal gospodu uh, Ilku Salmiju, direktorju. Evropskega centra za analizo obveščevalnih podatkov. Ob desetih nas bom moral nažalost zapustiti, tako da bom besedo takoj predal gospodu Salmiju. Spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta, odbora Libe, gospe in gospodje, hvala za to priložnost, da lahko danes tukaj spregovorim. Mislim, da je od tega veliko odvisno. Odvisno je seveda kako mi opravljamo naše delo. Eh, veliko je napačnega razumevanja določenih konceptov in eh, našega dela. Razdelil bom svoj govor na tri dela. Najprej bom spregovoril o tem, kako eh, delujemo, kako smo organizirani in kaj točno počnemo. Drugič, nekaj besed bi rad namenil razlikam med našimi dejavnostmi in dejavnostmi, nacionalnih obveščevalnih in varnostnih služb. Z tega vidika moram omeniti, da sem nekdani direktor finske eh, obveščevalne službe, tako da sem bil tudi na drugi strani in mislim, da vsaj deloma poznam delo nacionalnih obveščevalnih služb. Na koncu pa bi rad spregovoril še o sodelovanju z Evropskim parlamentom, kako je to sodelovanje organizirano in kakšna je pravna podlaga za naše sodelovanje in dejavnosti. Govoril bom tudi o nekaterih eh, izjavah eh, in odkritjih Evropskega parlamenta in Evropske komisije, kar se tiče obveščevalnih dejavnosti. Poskušal bom eh, biti kratek in jedrnat. Nažalost, moram ob pol enajsti pozdraviti obiskovalce, ki prihajajo dalec stran, tako da vas bom moral zapustiti. Eh, glede na to, da imam 20 let izkušenj in glede na to, da sem finec, verjetno ne bo tako težko biti kratek in jedenat. Začnimo pri osnovnih zadevah. Smo del uh, Evropske službe za zunanje delovanje. Smo direktorat znotraj, znotraj te službe, imamo približno 80 zaposlenih iz vseh, skoraj vseh eh, držav članic Evropske unije. Nekatere obveščevalne in varnostne službe zaenkrat še niso uh, Eh, poslale strokovnjakov v našo enoto, ampak večina teh služb ima predstavnika v eh, našem direktoratu. Tako tisti strani eh, obveščevalnih služb, kot tudi tisti strani varnostnih služb smo, so v naši enoti. V začetku želim vedno izpostaviti dejstvo, da nismo agencija z operativnimi sposobnostmi. Uh, nismo obveščevalna služba, nimamo pravice izvajanja uh, takšnih ukrepov in ne zbiramo osebnih podatkov. To so ključne razlike, če primerjate naše dejavnosti z dejavnostmi uh, agencij v državah članicah. Mislim, da je to treba izpostaviti tudi iz vidika uh, nadzornih uh, mehanizmov. Lani smo pripravili približno 500 obveščevalnih ocen. Te so strateške. Mi nismo tam zato, da bi eh, pripravljali operativne ali pa taktične uh, predloge. Govorimo o uh, regijah in državah in o tistih krajih zunaj Evropske unije znotraj Evropske unije obravnavamo zgolj boj proti terorizmu, eh, obravnavamo kibernetsko varnost in eh, vprašanja povezana s tem. Organizirani smo v dve enoti, imamo ključno analitično enoto, ki jo danes sestavlja približno 45 eh, napotenih strokovnjakov iz nacionalnih služb. Poleg tega imamo nekaj evropskih zaposlenih in nekaj eh, takšnih, kot sem jaz sam, ki imajo obveščevalno eh, ozadje, ampak so sedaj, tako kot jaz, zaposleni eh, začasno v tej enoti. Analitična enota je razdeljena v sedem delov, štiri so regionalni, trije pa tematski. Naši glavni uporabniki so seveda predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje, podpredsednica je visoka predstavnica gospa Mogherini, obenem pa pomagamo drugim uh, visokim uradnikom, predsedniku komisije in sveta in eh, drugim tako znotraj komisije kot tudi znotraj Evropske službe za zunanje delovanje. Obenem obveščamo delovne skupine sveta, eh, lani smo imeli več kot 200 ustnih predstavitev, gre torej za precejšen delež eh, našega dela. In kot sem že omenil, smo pripravili približno 500 pisnih poročil v lanskem letu. Kot sem dejal, ne zbiramo podatkov. Zanašamo se na prispevke, ki jih dobimo strani nacionalnih služb. In tukaj imamo monopol. Zato smo nekakšen obveščeva, civilno obveščevalno vozlišče. Precej podatkov prejemamo in sam sem na tem mestu že štiri leta eh, in zato želim dejati, da se je povečala tako kakovost, kot tudi število teh prispevkov. Obveščevalne službe in varnostne službe v državah članicah so pripravljene z nami sodelovati in z nami izmenjavati najnovejše obveščevalne podatke v sklopu eh, tega ocenevalnega postopka znotraj Evropske unije. To je za nas zelo pomembno in tudi eh, visoka predstavnica in predsedniki so enakega mnenja. Zanašamo se tudi na um, informacije, ki so javno dostopne. Eh, ena od naših enot se ukvarja ravno s takšnimi podatki. In kot sem dejal, nimamo pravice izvajati tajnih operacij ali pa ukrepov. To pomeni, da lahko dostopamo zgolj do tistih informacij, do tistih podatkov, ki so na voljo javnosti. Ampak še enkrat naj podarim, da je to zelo uporabno. Naš tretji vir so poročila delegacij Evropske unije. Kot veste, imamo približno 140 delegacij Evropske unije po svetu in uh, Njihova poročila so za nas izjemno pomembna. Edina pristojnost oziroma zmožnost, ki jo imamo, je sodelovanje z Evropskim satelitskim centrom v Španiji. Imamo dostop do uh, njihovih podatkov, do njihovih uh, slik, podob in podob. Ti podatki so v veliko pomoč, še posebej eh, v zadnjem času, ko smo priča krizam v bližini Evropske unije. Tesno sodelujemo tudi z vojaškim osebjem Evropske unije, ki nam prav tako nudi določene podatke. Ponavadi naše eh, dokumente oblikujemo skupaj z vojaškimi kolegi. To je eh, nekaj posebnega, tako v Evropi, kot tudi globalno gledano. In to je bila želja naših glavnih uporabnikov, da torej podatke ponujamo na enem mestu, da jih združujemo. In sam menim, da je združevanje teh civilnih in vojaških uh, vidikov pametna odločitev. Omenil sem že uh, drugo točko in to so razlike. Nismo operativna agencija, nimamo uh, Eh, pristojnosti za zbiranje podatkov, ne zbiramo osebnih podatkov. Z vidika zasebnosti je še posebej ta zadnji vidik izjemno pomemben. Tako pač deluje uh, eh, IMC. Odkrito rečeno, za izvajanje naših uh, dejavnosti teh pristojnosti ne potrebujemo. Naše delo pač ni takšno, da bi uh, Eh, morali obravnavati in uporabljati osebne podatke posameznikov. Kot sem dejal, upravljamo zgolj strateške analize eh, in v tem primeru zgolj redko naletimo na pomembno vlogo nekega posameznika, za katerega bi potrebovali takšen dosje. Dovolite mi, da se sedaj na kratko dotaknem eh, izjav o naših dejavnostih pred kratkim. Imeli smo že poročilo o množičnem nadzoru eh, ZDA, poročevalec je bil eh, današnji sopredsedujoči gospod Moraes in eh, vidimo lahko zelo jasno izjavo v tem dokumentu o vlogi in cena in o načinu nadzora dejavnosti in cena. Naj citiram. Poročilo poziva Eh, visoko predstavnico, podpredsednico, da redno upošteva dejavnosti uh, int cena in da te podatke prenaša zadevnim organom v Evropskem parlamentu in da obenem upošteva pravice posameznikov in pravice do zasebnosti, tako da bo uh, ustrezno upoštevana pristojnost Evropskega parlamenta za nadzor poziva komisijo in visoko predstavnico podpredsednico, da v primeru operacij eh, zbiranja podatkov ali pa obveščevalnih operacij ponovno razmisli o pravni podlagi za to, za vse, kar bi lahko vplivalo na notranjo varnost Evropske unije. Če bi torej naše dejavnosti uh, prešle v bolj operativno fazo, potem za to potrebujemo jasen mehanizem. V tem primeru potrebujemo jasen mehanizem za demokratični nadzor. Trenutno to ne velja in tudi za bližno prihodnost tega ne pričakujemo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Komisija se je odzvala na to poročilo in gre predvsem za vprašanje naše pravne podlage kot sem dejal, je Incen del Evropske službe za zunanje delovanje. Pravna podlaga za Incen je oblikovana v eh, sklepu sveta o vzpostavitvi Evropske službe za zunanje delovanje. Varstvo podatkov in eh, pravila, ki veljajo za zagotavljanje zasebnosti iz eh, tega dokumenta torej veljajo tudi za naš center. Rad bi omenil še nekaj, kar se občasno uh, pojavlja v teh razpravah in to je naslednje vprašanje. A smo mi tisti, ki lahko nadzorujejo uh, prispevke držav članic? Vsi prispevki so prostovoljni službe držav članic prostovoljno izmenjujejo naše podatke. Lahko jih zgolj prosimo za to, ampak na njih je, da se odločijo, kako bodo podstopali. To je nekaj, kar moram jasno izpostaviti. Nimamo niti uh, dostopa do podatkov o tem, kako se ti obveščevalni podatki zbirajo in na kakšen način uh, jih analizirajo. To je temelj našega dela. Evropsko sodišče je leta 2013 v eh, enem izmed svojih mnenjih dejalo, da je načelo vzajemnega zaupanja bistvenega pomena za naše delo in za zakonodajo Evropske unije. Države članice ne smejo preverjati, če so druge države članice spoštovale temeljne pravice, eh, ki jih zahteva Evropska unija. Na to se tudi zanašamo. Vsi obveščevalni podatki, ki jih dobimo, so po našem mnenju, zbrani v skladu z nacionalno zakonodajo in tudi v skladu z zavezujočimi mednarodnimi akti in pogodbami. To je prav tako nekaj, kar želim izpostaviti. Še en končni komentar. Nimamo torej operativnega mehanizma, pošiljamo pa prošnje, stotine prošenj in kot sem dejal, dobivamo na tisoče odgovorov in prispevkov. Pomembno je tudi to, da danes dobivamo veliko prispevkov, brez da bi za njih zaprosili, kar pomeni, da so države članice zavezane k eh, sodelovanju v tem eh, postopku na ravni držav članic in na ravni Evropske unije. Izvolite. Um. Hvala lepa, gospod Sami, za ta pregled tudi dejavnosti na finskem. Kolegice in kolegi, žal mora gospod Sami oditi ob 10. uri, zato bi predlagal takole, da mu takoj zastavimo vprašanja, če ta vprašanja so. Torej, če imate kakšno vprašanje za gospoda Salmija, potem prosim, dvignite roko, kartonček, kakorkoli že. Ja, izvolite gospod Fos. Pozdravljeni, sem Ignacio Sanchez in prihajam iz španskega parlamenta. Gospod Atalmija bi vprašal naslednje. E, trikrat ste ponovili in e, očitno je, da se vam to zdi pomemben element e, za delo Incena, torej da ne zbirate podatkov. Osebno vi ne zbirate podatkov oziroma vaš center tega ne dela. E, gre za prostovoljne prispevke obveščevalnih služb iz nacionalnih držav. Nacionalne obveščevalne službe torej eh, rastejo ali mislite, da bodo potrebovali tudi večje kapacitete za zbiranje podatkov z eh, ustreznimi pravnimi jamstvi? Ali mislite, da bi bilo zaželjeno eh, glede na to rast obveščevalnih služb v Evropi? da bi tudi lahko zahtevali na neki eh, podlagi eh, določene informacije tudi od nacionalnih agencij. Ali mislite, da bi lahko šli po teh eh, poteh, zato da bi imeli obveščevalne podatke tudi na evropski ravni? Hvala. Nam lahko samo poveste ime. Sanchez Ignacio Sanchez iz španskega parlamenta. Um, torej, kolegice in kolegi, predstavniki nacionalnih parlamentov, če lahko samo svoj kartonček z imenom date našim eh, pomočnikom v dvorani, da bo jasno, kdo želi besedo. To je bojda način, kako naj bi proceduralno to potekalo. Še gospod Vos je na seznamu. Izvolite. Ja, hvala lepa. Najprej naj povem, da ugotavljam, da ne izvajate lastnih operacij in zato tudi ne potrebujete nadzora. Zanima pa me, ali svoje ugotovitve posredujete ne le tem high potentials, kot ste jih omenili, ampak eh, tudi nazaj nacionalnim obačevalnim službam. Eh, ko pač ugotavljate stanje v posameznih državah ali v posameznih razmerah, ko gre za eh, varnost evropskih institucij eh, oziroma kakšnih operacij, ki jih izvaja EU. Še drugo, tretje, tretje vprašanje na kratko. Sodelujete z Europolom, Interpolom ali z službami tretjih držav? In ali bi na dolgi rok bilo smiselno sploh izvajati lastne operativne naloge ali pa bilo poleg da se zadeva izvaja s koordinacijo nacionalnih obveščevalnih služb. Uh, ask, um, Gospa Entfeld tudi želi besedo. Ja, hvala, predsedujoči. Zdaj vprašanje zgolj za predstavnika Incena, tako? Dobro. Ja, moram reči, da smo imeli ta dialog že mnogokrat tu v tem zboru in uh, meni še vedno ni jasno, kaj Insen sploh počne. Našteli ste, če se vse ne počnete, še vedno mi pa ni jasno, kaj pa sploh počnete. In uh, iskreno povedano, eh, reči, ja, v bistvu smo zgolj nekakšen pošti nabiralnik, kamor tajne službe odlagajo informacije za druge, to ni ravno verodostojno. Sploh, če vemo, da vrsta nacionalnih eh, obveščevalnih služb v Evropski uniji. Pogosto prekorači svoje pooblastila. Vohunijo za ljudmi iz drugih držav članic, predstavniki drugih institucij, pogosto sodelujejo s predstavniki CIA e, eh, v nezakonitih operacijah. To je bil tudi, to je bila tudi vaša izjava po poročilu ameriškega senata o operacijah CIA in o dokazih glede mučenja. Takrat ste rekli, ja, mi v bistvu ne moremo vedeti, kaj je vir podatkov, ki jih prejemamo. Potem pa pridete sem in pravite, jo, ja, pa se v bistvu nadzora niti ne potrebujemo, ker itak upravljamo samo neke vrste administrativno delo. Tako da mislim, da je skrajni čas in k temu pozivam že dolga leta, da se vzpostavi ustrezen nadzor To je tudi naloga tega našega zbora, ampak dejstvo je, da potrebujemo bistveno več transparentnosti glede dela in cena, glede tega, kakšne podatke obdelujete, kajti mislim, da je tudi naš španski kolega dejal, da sicer pravite, da ne zbirate osebnih podatkov in tu vam verjamem, ampak to ne pomeni v bistvu, da pa ne obdelujete osebnih podatkov. Tako da mislim, da ste zelo eh, pametno izbrali svojo dikcijo. Sama bi vsekakor zelo podprla to, da Incen postane evropska institucija, seveda z ustrezno pravno podlago, ki pa vključuje tudi ustrezen nadzor. Hvala. Hvala, gospa Itfeld. Gospa uh, Lauristin. Hvala lepa. Nekoliko bom nadaljevala to, kar je dejala Sofija Intefeld, glede vašega prispevka, ker zbirate podatke iz držav članic, ampak eh, vaša analiza ne zadeva držav članic, ampak EU kot tako. Tako da me zanima zdaj, kaj je za vas eh, notranja varnost EU, kaj so za vas eh, glavne dimenzije, kaj so glavne nevarnosti in grožnje za EU kot takšno, ne, kot posamez, ne za posamezne države članice. In bolj konkretno, omenjate kibernetsko varnost. Kibernetska varnost in eh, verjetno tudi druga plat tega, informacijska varnost, ker vemo, da v sodobnem svetu informacijska vojna predstavlja zelo pomemben del eh, življenja. Torej zanima me, ali upravljate analizo za EU in kakšne so nevarnosti za EU v tem novem okolju. Hvala lepa, gospod Lauristin. In še vprašanje gospoda Stukija iz italijanskega parlamenta. Hvala lepa. Imam naslednje vprašanje. Omenili ste to možnost ne le tu, ampak tudi drugot o tem, da bi dejansko spostavili obveščevalno službo na ravni EU, ki pa bi se ukvarjala z terorizmom, kibernetsko varnostjo eh, in eh, verjetno tudi področje eh, gospodarskega obveščevalnega dela, ampak tu so bolj države članice med seboj eh, v konkurenci. Torej ta link center, ta eh, umestnik, ta vloga povezave, to je verjetno nekaj, kar bi bilo potrebno še nadalje opredeliti. Hvala lepa, gospod Stupki. Gospod Salmi. Hvala, gospod predsedujoči. Bom skušal zajeti vsa ta vprašanja. Če sem prav razumel, vprašanje gospoda Sančeza glede osebnih podatkov. To je povezano tudi z vprašanjem gospe Entefeld glede osebnih podatkov. Mi niti ne zbiramo, niti ne obdelujemo osebnih podatkov, to naj jasno povem, ker za naše aktivnosti to niti ni potrebno. In zdaj je vprašanje, kaj počnemo s temi podatki, če te dejavnosti torej ne izvajamo. 500 poročil pripravimo na leto in številna eh, ta poročila visoka predstavnica deli tudi s posebnimi odbori, s posebnim odborom v parlamentu. Pogosto ima srečanja s posebnim odborom, kjer se obravnava tudi naše delo in to mislim, da je kar dobro delujoč sistem. Zbiranje osebnih podatkov. Vem, da Frontex in pa tudi Europol delujeta v drugačnem pravnem okviru v tem kontekstu in za njihove aktivnosti je bistveno bolj pomembno, da eh, imajo možnost obdelave osebnih podatkov na evropski ravni. Za nas to ni ključno vprašanje. Gospod Foss je imel vprašanje. In, ja, res je, to bi moral povedati že na začetku. Vsa naša poročila posredujemo tudi državam članicam preko dveh kanalov, preko obveščevalnih služb in preko ministrstev za zunanje zadeve, ki tudi prejemajo vse naše izdelke, eh, razen nekih eh, opomnikov in pa kakšnih bolj eh, personaliziranih dokumentov, ki jih posredujemo visoki predstavnici in drugim našim uporabnikom. Tako da imamo jasen kanal komunikacije tudi z državami članicami, tako da to ni enosmerna komunikacija. Mm, potem glede varnosti evropskih institucij. Ne, to ni naša odgovornost. Vsaka institucija ima svoj lasten direktorat, svoj lasten oddelek za varnost, ki se ukvarja z fizičnim varovanjem ali pa z varovanjem osebja ali z informacijskim sistemskim varovanjem. Ja, njih tudi obveščamo o, sporadično o morebitnih nevarnostih, to je vezano predvsem na kibernetsko varnost. Pripravili smo že nekaj dokumentov o kibernetskih eh, grožnjah za Evropo in eh, akteri na evropski ravni. Ampak skušamo predvsem orisati eh, širšo sliko, odkot nevarnosti, zakaj je pomembno, da se lotimo teh vprašanj in zakaj skušajo ti zunanji akteri dostopati do institucije EU. Potem sodelovanje s tretjimi državami. Sodelovanje s tretjimi državami je zelo omejeno po obsegu. To temelji na dejstvu, da naše ocene temelijo na prispevkih, ki jih prejmemo od služb držav članic. In če želimo karkoli deliti s tretjimi državami, torej ne članicami EU, bi morali vir teh podatkov vprašati za soglasje in to je relativno zapleteno in vem, da države članice želijo gojiti to vrste odnose s tretjimi državami same, neposredno. Tako da je naše sodelovanje s tretjimi državami zelo omejeno in eh, ne moramo z njimi deliti naših eh, pisnih izdelkov. Enako velja tudi za druge mednarodne organizacije. Tudi za tisto, ki leži na drugem koncu tega mesta. Glede prihodnosti ali potrebujemo Evropsko obveščevalno službo. To je tako eminentno politično in eh, pravno vprašanje, da mislim, da nisem jaz na pravi funkciji, da bi na to odgovarjal. Ampak v tem trenutku mislim, da to ni realno, glede na to, da je nacionalna varnost v pristojnosti držav članic. Če bi se izkazalo, da vlada potreba potem ali da vlada splošno soglasje, da je treba iti v to smer, potem so države članice tiste, ki se morajo to odločiti, torej svet je tisti, ki mora o tem odločiti in koliko res razume stvari, bi to zahtevalo spremembo Lizbonske pogodbe. Tako da po mojem mnenju se to ne bo zgodilo ravno na kratki rok. Sprašujem pa se tudi o tem vprašanju glede naših eh, dejavnosti. Imeli smo mm, to razpravo in jo imamo že kar nekaj časa. E tu na tem mestu se lahko zavežem k razpravi skupaj z predsednikom tega odbora, da se morate dogovoriti o tem, da bi člani vašega odbora obiskali Encen, da boste videli, kaj počnemo, da boste razumeli, kaj počnemo in kaj smo počeli v zadnjih letih, da se morda razjasnijo, razjasnijo, oprostite, določene nejasnosti, ki morda še vedno ostajajo v zraku. Upam, gospod predsednik, da sem s tem tudi odgovoril na vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Ja, odlično, gospod Sami, ura je deset. V vsakem primeru, hvala lepa za vašo prisotnost eh, tu danes. Zdaj pa z veseljem predstavljam Davida Bickforda, nekdanjega pravnega eh, direktorja britanskih obveščevalnih služb MI. 5 in 6. Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo, za veliko čast mi je, da sem lahko danes tu. Evropsko sodišče za človekove pravice je določilo zelo visoke standarde za ustrezno analizo podatkov, ki jih zbirajo obveščevalne službe, preden eh, lahko dalje ukrepajo. Obveščevalne službe te visoke standarde spoštujejo, kajti sicer eh, bi utegnile kršiti eh, pravice eh, zadevnih oseb. Tu gre za združevanje fragmentov eh, podatkov pridobljenih iz elektronskega nadzora ali iz drugih eh, virov. Zbiranje teh podatkov je težko, pogosto nevarno, ampak te informacije vedno znova preverjajo in ponovno preverjajo, preden se uporabijo. Več informacij, kot jih obveščevalne službe lahko zberejo, informacije, ki so relevantne za njihove analize, bolj verodostojne so te analize in elektronski eh, nadzor eh, je vsekakor pomembno podporno orodje. Tu govorimo o obsegu elektronskega nadzora, ne pa o eh, dovoljevanju tega nadzora in, ne, in pa nadzoru tega nadzora. Številne nevladne organizacije zahtevajo, da se obseg tovrstnega nadzora in spremljanja omeji zgolj na preprečevanje terorističnih napadov, ampak eh, to ne upošteva vrednost podatkov, na podlagi katerih eh, agencije lahko izvaja dolgoročne analize, prav tako pa to ne upošteva tudi negativnih informacij, s katerimi eh, se lahko bolj natančno osredotočamo na relevantne cilje in se ognemo kršitem pravic oseb, ki nimajo povezave s takšnimi dejanji. Obveznost obveščevalnih služb je, da zagotovijo najviše možno eh, kakovost analiz. Vprašanje, ki ostaja, seveda, je, ali so takšne analize koristne. Da, so, kajti v Združenem kraljestvu smo letos prav vsak dan eh, v letu retirali mm, teroristične osumljence. Lansko leto 327 eh, cela vrsta ljudi je odpotovala v Sirijo in ogromno jih je bilo nepoznanih eh, eh, obveščevalnim službam. Vsak teden tudi velika količina podatkov brišemo iz interneta. Obveščevalne službe naj bi bile torej neka skorumpirna skupina ljudi, ki rekrutirajo najbolj ranljive. Ampak, če omejimo obseg nadzora v strani obveščevalnih služb se samo še povečuje nevarnost eh, škode. In to velja samo za turizem. Eh, ko pa gre za eh, trgovino z orožjem, z ljudmi, otroško prostitucijo in tako naprej, je zgodba prav tako podobna. Nobena skrivnost ni, da sem imel zelo pozitiven odnos od nevladnim organizacijam. Zato na tem mestu izpostavljam, da je pomembno to, kar je nujno za zaščito eh, njihovih eh, klientov, če tako eh, izrazim. Pomembno je, da običevalne službe in eh, agencije za uveljavljanje zakonodaje oziroma za eh, pregon spoštujejo eh, zakonodajo. Razmerje med državo in posameznikom v obveščevalnih eh, zadevah je zajeto v primeru Leander proti Švedski. Tam je sodišče izpostavilo težavo iskanja ravnovesja med eh, pravico do zbiranja podatkov in pa obenem spoštovanja eh, pravic. Sodišče je zahtevalo, da se spostavi zakonodaja za obstoj in eh, delovanje agencije, za ustrezno sorazmerje teh operacij, glede na tveganje, ki ga posameznik predstavlja za nacionalno varnost ali gospodarsko blaginjo in seveda končno tudi neodvisen nadzor nad delovanjem. Te obveznosti so nadalje opredelili tudi kasnejše eh, sodbe, ki jih omenjam v svojem dokumentu. Ta primer torej omogoča agencijam, da izvajajo svoje delo, obenem pa omejujejo možnosti zlorab. Iz tega izhaja tudi primer klas eh, proti Nemčiji leta 1978, kjer je sodišče eh, razsodilo, da je najboljši preskus eh, ravnovesja ravno eh, nadzor strani eh, parlamenta. Skratka, ugotavljajo, da mora pravosodje biti tisto, ki eh, nadzira takšen udor v zasebnost posameznika kot odločitev izvršilne veje oblasti. Po primerih Leander in eh, Klas je prišlo do masovnega razvoja svetovnega spleta in pa tudi napredka na področju elektronskih komunikacij za uporabo zelo sofisticiranih eh, metod kriptiranja, naprimer eh, tako na dark web. Mednarodni kriminalci imajo dostop do tovrstnih komunikacijskih orodij in jih uporabljajo za to, da zaobidejo nadzor agencij in na ta način napadajo družbo in eh, spodkopavajo naše vrednote. Agencije so zato nujno in upravičeno razširile eh, svoje delovanje tudi na to področje in eh, zato prihaja tudi do nadzora nad prikritimi metodami komuniciranja. Zdaj vključuje nadzor elektronskih tudi internetna telefonija, mobilne eh, telefonijo, elektronsko pošto in vse ostale elektronske metode komuniciranja, poleg eh, običajnih telefonov. Včasih je eh, bilo potrebno sprejeti zgolj telefonsko številko in pa hm, čas in trajanje pogovora, zdaj pa gre za bistveno več podatkov, ki jih hm, pridobivamo s tem, ko oseba pošlje 20 eh, SMS sporočil, 50 elektronskih eh, poštnih sporočil, obišče ne vem koliko spetnih strani, eh, to zahteva bistveno več nadzora. V kontekstu tega nadzora prihaja tudi do veriženja kontaktov in osebnih naborov podatkov, ki vključujejo velike baze podatkov, ki vsebojo osebne podatke o širokem naboru ljudi. To je vrsta elektronskega nadzora, ki ga obveščevalne službe potrebujejo. Kdo naj torej nadzira njihovo eh, delo? Nekateri trdijo, da je eh, obseg eh, komunikacije v kontekstu Data Plus omejen in da je potrebno nadzor razširiti na širše področje, kot to, ki ga določa Evropsko sodišče, vključno z imenovanjem Amikus Kurje. Spet drugi pa trdijo, da je potrebno vso elektronsko nadzorovanje nadzirati eh, in sicer na način, da zagotovi parlamentarni nadzor. V Nemčiji eh, po zakonu G10 eh, sodišče omogoča nadzor, v Združenem kraljestvu pa to omogočajo le sodniki za nadzor nad širšim spletom elektronskih podatkov pa le z ustrezno predelitvijo cilja in s pomočjo tako imenega prijatelja sodišča. Pri boju proti terorizmu in dokazivnemu kriminalu, ki brez težav prečka eh, meje, lahko govorimo samo o hudi eh, godli. Če se torej vrnemo k osnovam in sicer sodba Leander, no, noben od teh tehnoloških napredkov ne postavlja pod vprašaj ravnovesje eh, med pravicami države in javnosti. Dejstvo pa je, da se delo obveščevalnih služb zapleta zaradi zapletenih postopkov za zadovoljevanje nadzora. Bolj ko so ti postopki zapleteni, več časa mine in ravno v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu je čas ključnega pomena. Zato je ustrezno reformiranje zakonodaje z področja obveščevalnih dejavnosti in pa tudi eh, nacionalnih in eh, nadnacionalnih nadzornih organov, kar predlagajo civilna družbena organizacija in tudi nekatere evropske vlade, ni v skladu z schemami premjera Leander. Ta namreč zahteva, da agencije izvajo svoje delo, ampak z jasnejšim prepoznanjem po nacionalni zakonodaji potrebe eh, po ekstenzivnem elektronskem nadzoru vključno z ustreznim nadzorom aktivnosti teh agencij, skupaj z parlamentarnim nadzorom, ki omejuje možnosti zlorabe. Primer klas kaže, da je eh, nadzor, naprejšnji nadzor oziroma izdajanje dovoljenja nekaj, kar mora izvajati sodišče. Britanski odbor je dejal, da sodni nadzor nad elektronskim eh, eh, spremljanjem in nadzorom ne more upoštevati eh, mednarodno-političnih in diplomatskih eh, vidikov. Odbor prav tako meni, da sodniki ne morejo biti odgovorni v smislu, da tudi ni na voljo ustreznega sistema pritožb, ampak v tem primeru ima parlamentarni nadzor tako ali tako eh, primat nad eh, sodnimi eh, odločbami za elektronski ali drug nadzor. Na drugi ravni britanski odbor za nadzor obveščevalnih služb podpira uporabo izvršilnih sredstev pri nadzoru elektronskih komunikacij. Zakon o oziroma uh, organi pregona, carinski organi in ostale agencije lahko izvajo določene prikrite operacije zdaj eh, brez eh, posebne dovoljen sodišča. Vse to je namenjeno temu, da eh, javnost eh, in družba ostaneta varna in eh, zato je tudi izvršilna veja oblasti eh, pod velikim pritiskom. Eh, in tu mora sprejemati ustrezno politiko in pa tudi vsakodnevne odločitve glede intruzivnih eh, odločitev. Zato je potrebno prikrito zdelovanje, eh, razumeti kot le del operacij, ki se izvajo proti organiziranem kriminalu in eh, teroristom. Druge informacije se zbirajo na drugačne načine, nekatere so izredno občutljive in zato je tudi dilema, komu povedati. Vse to so pritiski na eh, načelo sorazmernosti, ki ga upravlja agencija, ko izvaja svoje pooblastila in tudi na izvršno vejo, ko podeljuje ta pooblastila. Ta izvršna pooblastila eh, zato ne moremo nadzirati na ustrezno zaželjen in zanesljiv način. To treba podariti, kajti javnost eh, razume, eh, da obstaja ustrezno ravnovesje med pravicami, eh, ki jih imajo in pa hm, zahtevami države. Konvencija namreč dovoljuje, da se to vrstne podatke nadzira le do tiste mere, eh, ki je nojna za zagotavljanje varnosti eh, države. Deso pa je, da nadzorni organi ne morejo vedno znova vsak eh, primer takšnega nadzora ustrezno spremljati. V britanskem primeru je bilo izkazano, da nikoli ni možno biti sto odstotno, da je bilo vse uh, ustrezno upravljeno z nadzorom sodišča. Delal sem za običevanje službe in vem, da deluje z visoko mero integritete, ampak dejstvo je, da je uh, ex post uh, nadzor vsekakor izpostavljen. Uh, če se strinjamo, da je sodni, uh, sodna odločba pot, po kateri je treba iti, potem kako to storiti. Kaj ti vse več problemov zaradi uh, ogromnih količin podatkov in zaradi zelo hitrega razvoja elektronske korespondence zahteva tudi uh, tehnične spremembe procesa izdajanja dovoljen. Mm, ali to vključiti v neke vrste uh, formalno uh, sodno mm, postopanje kot na švedskem, nemčem in v ZDA ali pa imamo morda kakšen hitrejši način, ki vključuje tudi tehnični input. Uh, logičen in najbolj koristen sistem je, da sodnike vključujemo v dnevno delovanje obveščevalnih služb, da se deluje vse elektronsko nadziranje in druge e, prikite operacije na lice mesta ob sočasnem spremljanju cilja in tistih, katerih pravice bi lahko bile prizadete. Sodniki potrebujejo tudi na svete neodvisnih strokovnjakov, da lahko svoje odločitve sprejemajo v skladu z najnovejšimi tehnološkimi dognanji. To izvršilno vejo sicer umakne izpred strelskega voda v narekovajih, zadovoljilo bi javnost in tudi nevladne organizacije in bi bilo v skladu z primerom Leander Klas. E, Morda se zdi ta predlog nekoliko dramatičen, ampak to je točno to, kar e, počno organi vsak dan. Korist pa je dodatna ta, da so sodišča in ostali organi eh, omejeni zgolj na poskus minimaliziranja eh, škode zaradi podatkov, ki jih imajo, pa je tu eh, takoj na voljo mm, neka pravosodna gotovost, pravna gotovost, saj je sodnik na dnevni bazi prisoten v obveščevalni službi, pozna vse tehnološke parametre in druge parametre. Pa tako so sodniki izkušeni pri eh, ustreznem uravnoteženju pravic posameznika in države in zato je njihova možnost in sposobnost, da v vsaki fazi neke preiskave eh, intervenirajo, predstavlja bistveno boljši sistem kot pa pristop držav članic, eh, ki se morajo, oziroma običajni služb, ki se morajo obračati na neke zunanje eh, pravosodno telo, takrat, ker to menijo. Pravice so vedno nekako bolje zaščitene z budnim sodnikom, ki je na licu mesta, kot pa če to počne nek eh, eksterni organ. Zadnjič, ko sem bil tu, je vaš francoski kolega eh, pokimal v odobritev, ko sem eh, njihov sistem izpostavil kot najboljši primer tega. Francoska vlada ima zdaj že predlog zakonodaje, ki umika ta sistem in dejansko izvršilno ove oblasti pooblašča za elektronski nadzor. In to Francijo potem postavlja na enako raven kot Združeno kraljestvo. Eh, Mark že vidi sicer eh, zelo dobro spoštovan francoski sodnik, ki deluje na tem področju, pravi, da ta novi sistem nima ustrezne možnosti zakonodajnega eh, nadzora in pregleda. Lahko vam povem, da to vsekakor ni dobra rešitev. Ostajam odločen, da je najboljši način, kako naprej, Eh, elektronski in drug nadzor organov pregona in obveščevalnih služb, ta, da še naprej eh, delujejo z ustrednim vsakodnevnim nadzorom pravosodnih organov z dodatnim neodvisnim parlamentarnim ex post facto nadzorom. Hvala lepa. Thank you so much, uh, eh, Mr. Bickford, for your. Uh... Hvala, gospod uh, Bickford za vaš zelo zahteven prispevek k tej konferenci. Gospe in gospodje, če imate kakšno vprašanje, zaenkrat se je javil samo gospod Vojt. Gospod Vojt se je javil, no, ampak če imate kakšno vprašanje, prosim, eh, se še javite k besedi. Izvolite. Ja, Ja, danke, vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Beckford. Zelo zanimive stvari ste povedali o zelo težavnih eh, kanalih informiranja, ki jih eh, v javnosti ne moremo izpostavljati. Tu ste imeli v mislih eh, Nemčijo, tu gre za določene določbe naše zakonodaje, ki nam omogočajo, da se vendarle prisluškuje mm, določenim eh, posameznikom in podjetjem. Ampak kako je z nadzorom, kajti nemški parlamentarci ne morejo neposredno nadzirati dela obveščevalnih služb. Torej me zanima, ali je v Združenem kraljestvu, podobno kot v eh, ZDA, podvreči to vrstne vrstna prisluškovanja eh, parlamentarnemu nadzoru ali pa je to morda urejeno kako drugače. Next question by... Naslednje vprašanje bo zastavila gospa Intveld. Hvala, predsedujoči. Najprej imam nekaj vprašanj za vas, če smem povedala bi nekaj kot splošno pripombo. Malo me skrbi, eh, ko poslušam eh, tole zasedanje, morali bi govoriti o nadzoru. Zdaj pa poslušamo samo o tem, zakaj nadzor ni potreben ali zakaj je celo nevaren. Presenečena sem, kaj ti eh, tajne službe so nekako kot bankiri, kaj ti ne želijo se učiti iz napak, ki smo jim bili priče v zadnjih letih. Videli smo, kako se eh, te obveščevalne službe obnašajo kot kavboji. Eh, gospa Butina me je na začetku šokirala svojo prvo izjavo. Eh, zdi se, da sploh ne razumete, zakaj gre pri demokratičnem nadzoru, pri temeljih svoboščinah. Obveščevalne službe delajo za ljudi in ne obratno in zato potrebujemo demokratičen nadzor. To je tisto, kar nas ločuje od diktatorskih režimov. No, še uh, za belgijskega predstavnika. Zanima me, uh, kakšno je stanje stvari pri uh, Belgakomu, uh, ko je prišlo do vdora v sistem. In potem so tukaj v stavbo sveta v Bruslu namestili mikrofone, to je bilo odkrito že pred desetimi leti, pa še vedno ne vemo, kaj se je zgodilo. Ali je res, da družba, ki Eh, raziskuje vdor v Belgakom Fox IT iz Nizozemske, ali je bilo tej družbi res naročeno naj se umakne, kaj ti odkrila naj bi določene stvari in belgijska oblast ne želi eh, razjeziti američanov. Zato je bilo potem vse skupaj spet eh, zaprtovnik predal. Kako lahko rečete, da nadzor ni potreben? Oziroma, da je dovolj ta nadzor, ki ga že imamo. Poznamo pa eh, delovanje CIE, poznamo Belgakom in druge primere. In nobena evropska vlada še ni odgovarjala za te stvari. Pa vemo, da so bile vključene in uh, informirane vse države članice. Kaj pa Džimalto, kaj pa Bundesnachrichtendienst in še drugi primeri, ki jih lahko naštevam in naštevam. V zadnjih letih eh, pogosto slišimo za to, kako so obveščevalne službe prestopile svoje pristojnosti. Kako naj potem vam verjamemo, da eh, nadzor ovira vaše dejavnosti? Mislim, da je skrajni čas, da dobimo pravi nadzor. Gospod Fojkt eh, ima popolnoma prav, ko je izpostavil, da problem niso mehanizmi nadzora na nacionalni ravni ali pa nacionalne obveščevalne službe, ampak čezmejno sodelovanje med obveščevalnimi službami. To sodelovanje ni podvrženo nikakršni obliki demokratičnega nadzora. Vi bi morali ščititi našo demokracijo in našo svobodo in res me te stvari zelo skrbijo. Thank you, Mrs. Infeld. Hvala, gospa Intveld. Odgovoril vam bom čez nekaj minut, zdaj pa bomo sprejeli še nekaj vprašanj. Hans Christian Striebler aus Nemtschee. Yes, please. Ja, <clears throat> mein Name ist Ströbel, ich bin. Ströbel, eh, sem, sem uh, poslanec v Nemškem Bundestagu in tudi član parlamentarnega nadzornega odbora za obveščevalne službe in pa tudi član preiskovalnega odbora NSA. kot je gospod Bigford dejal, naj bi mm, bilo pomembno ohraniti parlamentarni nadzor. In eh, dejali ste, da tudi zaupni podatki morajo biti posredovani parlamentarnemu eh, odboru, če naj ta izvaja to vrstni nadzor. Ampak kako to izgleda v praksi? V praksi to izgleda tako, da ko nemška zvezdna vlada odboru ali preiskovalnemu odboru posreduje tajne e, podatke, vlada Združenega kraljestva začne groziti, da bo prekinila obveščevalno sodelovanje, če bo nemška vlada parlamentarnemu odboru predložila tajne podatke. Takšna je praksa. Teorija je pa druga. Tako da ne razumem, zakaj Evropski parlament in posamezni parlamenti ne vlagajo več energije v to, kajti v Nemčiji imamo trenutno zelo utemeljen sum, da NSA pri svojih eh, vohunskih dejavnostih v Evropi s pomočjo nemške obveščevalne službe nadzira evropske institucije, eh, evropske politike, predvsem francoske politike in pa evropska podjetja. In to se nikako ne upošteva in mislim, da vse to kaže, kako zelo pomembno je sodelovanje evropskih držav na področju nadzora nad obveščevalnimi službami in moramo najti načine in poti, kako evropske parlamentarne Eh, nadzorne odbore mm, nekako združiti v smislu njihovega delovanja, kajti sicer nam ne bo uspelo eh, imeti pod nadzorom tajnih služb, še posebej NSA. Hvala, gospod eh, Morajš. Čemen. Hvala. Sam imam vprašanje za gospoda Bigforda o parlamentarnem nadzoru. Uh, Eh, in rad bi to uvrstil v kontekst tega, kar je povedala gospa Entveld in drugi kolegi. Sam eh, nisem podal nobene izjave, samo predstavil sem konferenco. Evropski parlament ima, eh, nima neposrednega nadzora za preiskavo, imamo sicer preiskovalni odbor in poročujemo to, kar se dogaja v državah članicah. Gospa Intveld je dala primer Belgije. Mi pozivamo k bolj uh, učinkovitemu nadzoru in eh, svojim političnim vplivom, ki ga imamo, izpostavljamo anahronistične situacije v določenih državah ali pa težaven položaj v državah članicah. Mi počnemo samo to, nimamo pa pravnih pristojnosti na tem področju. Gospoda Bigforda želim vprašati naslednje. Zahvaljujem se mu za zelo podrobno predstavitev. Kolikor sam razumem eh, stvari, ne vem, ali je to sprožila gospa Intfeld, ampak kot sam razumem stvari, je gospod Bigford eh, predstavil parlamentarni nadzor in vzpostavil paralelo med dinamično situacijo zdaj, ko je Francija eh, v položaju, kot ga imamo v Združenem kraljestvu. imamo kompleksno situacijo BCHQ, eh, potem masovno zbiranje podatkov, hkrati pa zelo osnoven parlamentarni nadzor, ki je že anohronističen, dolga leta se že ni spremenil in parlamentarci niso sposobni, gospod Bigford, eh, niso sposobni izvajati te svoje uh, obsežne naloge. Malo sem zaskrbljen, da v Franciji sprejemajo naš sistem, eh, pravosodni sistem, ki ste ga predstavili ali ga podpirate, ali ne gre za to, da tudi sodniki eh, ne bodo na nek način, ne bodo sposobni rešiti vseh tehničnih problemov, s katerimi se bodo soočali govori se tudi o ekspost situaciji, s katero bodo soočeni. Verjetno ne bodo obvladali situacije, ki jo eh, v tem trenutku obvladuje ministr za notranje zadeve v Združenem kraljestvu. Sodniki ne bodo znali ukrepati v takih situacijah, kakšen model parlamentarnega nadzora bi morali predlagati. In kar se tiče Evropskega parlamenta, želimo še naprej pripravljati poročila, eh, nadaljevati želimo s tem zato, ker obstaja demokratičen deficit in tudi tehničen deficit. To je realnost eh, tudi za vas v nacionalnih parlamentih, ko se soočate s to zelo težavno situacijo. Kakšen model bi eh, pravzaprav deloval? Ne vem, če bi pravosodni sistem deloval. Pravosodni model. V Franciji se zdaj približujejo sistemu, ki ga imamo v Združenem kraljestvu, ampak ta je tudi poln problemov. To je moje vprašanje za vas. Hvala, gospod Moraes. Najprej bomo sprejeli vsa vprašanja, gospod Bigford. Zdaj pa gospa Kalimente iz Romunije. Izvolite. Yes, please. Domnule președinte. Gospod Calimente. Dragi kolegi, predstavniki Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Meni se ta konferenca zdi izjemno pomembna. Govorimo o sodelovanju med obveščevalnimi službami in o boju proti terorizmu. predvsem zato se mi zdi ta dogodek tako zelo pomemben. Opazil sem, da se vsi strinjamo uh, s tem, da je treba izvajati parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi službami. Predvsem zato, da. Eh, ne bi obveščevalne službe se izognile nadzoru civilne družbe. In to je vse čas problem tudi v romunskem parlamentu. Potem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, je Evropski parlament oziroma je v Evropi edina organizacija, ki se ukvarja z eh, nadzorom obveščevalnih služb. Eh, ta organizacija je bila eh, razpuščena in v tem trenutku ne obstaja pravzaprav nobena komunikacija med organi nadzora nad obveščevalnimi službami. In zato tukaj obstaja velik primankljaj še posebej zdaj, ko se soočamo z nezakonitim priseljevanjem iz Severne Afrike. Eh, ti ljudje prihajajo v Evropo prek Italije in Grčije. Eh, poleg tega imamo problem na vzhodni meji, eh, kajti Rusija je okupirala del Ukrajine. Izrazili smo tudi skrb nad delovanjem ameriške agencije NSA. treba bo zahtevati odgovore na vprašanja, ki smo jih zastavili iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta. To se mi zdi zelo pomembno. Združene države so še vedno naš eh, zaveznik, eh, prav tako organizacija NATO. Prebral sem nekaj dokumentov o tem in pozorno prisluhnil razpravi in iz tega lahko potegnem naslednje. Zelo se bojimo terorizma. Bojimo se eh, mednarodnega kriminala. Eh, ne naredimo pa nič proti Rusiji, ki izvaja take dejavnosti nad nami vsemi. Eh, izvaja tudi kibernetske napade. To je velika grožna, ki prihaja strani Rusije. Imeli smo konferenco eh, v Vilni in tam je bilo Romuniji predlagano naj koordinira eh, sistem eh, kibernetskega nadzora za Ukrajino. To so nam priporočili, skušali smo to potem tudi izvesti, ampak imam eno vprašanje kakšen pa je evropski odgovor na ta kibernetski napad, ki ga vse čas Rusija izvaja proti Evropi. To ni vidno samo v eh, državah vzhodne Evrope, ampak tudi na zahodu. In mislim, da to nikogar pravzaprav ne zanima, nihče se ne ukvarja s tem. Pred kratkim sem eh, sam v Ukrajini obiskal parlament. In eh, ne mislite, da so se tam stvari pomirile. Rusi se pripravljajo na naslednji korak in to bo okupacija eh, območja Mariupola. Nadaljevala se bo tudi kibernetska vojna, ki jo Rusi vodijo proti vsem evropskim državam in proti vsem omrežjem. Vsaka država članica je odgovorna za svojo obrambo, ampak Mislim, da bi tudi Evropa morala zagotoviti nek, zagotoviti nek kolektiven odziv. Hvala. Mikrofon, prosim. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala Klodu Morajsu in naši ekipi, da ste pripravili to konferenco, ki je seveda dobrodošla z vidika sodelovanja kateremu smo zavezani v Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentih. To je še posebej pomembno, glede na to, da so te teme izjemno aktualne. Grožnje, naprimer teroristične grožnje, so danes zelo aktualna tema. Ravno zato moramo zagotoviti demokratično ravnovesje v našem nadzornem mehanizmu. Vsi namreč tukaj predstavljamo demokratične države, včasih se lahko zgodi, da te demokratične države upravljajo, upravljajo eh, določene stvari, ki niso ravno spremljive. Omenili ste zakonodajo iz Francije, imamo eh, pospešeni postopek, to ne bom sicer, tega ne bom komentirala, ne vem, če je kdo tukaj iz eh, mojega nacionalnega parlamenta, mislim, da ne in uh, to je velika škoda, po mojem mnenju. Ta zakon je sedaj uh, v senatu. Uh, predsednik Hollande se je odločil, da ustavni svet uh, oceni ustavnost tega besedila, tega predloga, ampak brez doma bo besedilo sprejeto na vkljub številnim težavam. Imamo naprimer rač, razširitev pristojnosti uh, predsednika vlade, ni sistema a priori nadzora, uh, bodi si pravnega, bodi si administrativnega. Besedilo predvideva množično zbiranje podatkov državljanov in veliko pravnikov je naprimer govorilo o usklajenosti s členom 66 eh, naše ustave, ki govori o pravicah in pravicah eh, posameznika. V tem sistemu torej ni uh, eh, uloge za sodišča. Mislim pa, da je treba na tem mestu izpostaviti, glede na to, da ste z nami vi, kolegi in kolegice iz nacionalnih parlamentov, da tako pogodba Evropska unija, kot tudi eh, Evropsko eh, sodišče za človekove pravice, eh, sodišče v Strasburu, so že marsikaj povedali na to temo. Zanima me, kaj menite o eh, takšnem načinu nadzora, nadzora brez uh, sodne veje oblasti. Kako se naj odzovemo na to potrebo po uh, sodnem nadzoru? Morda sodnikov preprosto ni dovolj, ni dovolj sredstev. Mr. Galazevski from Poland. Gospod Galazevski iz Polske.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 Eh, ustrezno in zakonito delovanje teh služb. Poljaki zelo dobro vemo iz zgodovine, pa ne samo mi, tudi številni drugi tu v dvorani, da je zelo enostavno infiltrirati se med politike. Člani komunistične partije so bili pogosto v preteklosti, mm, naravnost povedano, ruski vohuni. In to je tisto iskanje ravnovesja namreč spreminjajoče se politične konstelacije v članicah Evropske unije naj bi imele dostop do informacij, brez informacij pa je seveda težko izvajati nadzor. Ta norveški sistem, moram reči, da mi je všeč, ker parlamentarni odbor, ki nadzira obveščevalne eh, službe, izbira parlament, vendar to niso politično aktivne osebe, temveč so to osebe, ki, so, eh, ki uživajo veliko gled in zaupanje v javnosti. Sam sem politik, ampak želel bi si, da politiki ne vstopajo v to tematiko preveč globoko, ker imajo različne nacionalne in tudi mednarodne interese. Hvala. Uh, Hvala še dva govorca, ki sta že spregovorila in se bosta zajavila drugič, prosim ju, da sta kratka. Gospod Stuki, italijanski parlament. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, to je zelo pomembna tema in eh, zato vprašanj ni težko imeti. Ena pripomba. Pomembno je, da imamo dve vrsti nadzora. Najprej eh, poseben eh, nadzor, ki ga izvajajo sodniki nad vprašanji udora v osebne eh, pravice, v pravice posameznika. Tako da mm, tu so seveda pomembne izbire. Drugo pa je parlamentarni nadzor, ki pa mora biti bolj uh, celokupen. Potem je tudi vprašanje, kako informacije dajati oziroma posredovati javnosti, spohozati iz te informacije, ki niso tajne. Dejstvo je, da so informacije, s katerimi imajo opravka tajne službe, seveda tajne, včasih tudi umazane. Tako da je, mislim, da je edini možen način parlamentarnega eh, nadzora nad eh, tajnim službami ta, da omejujejo proračun. Torej, če ni jasnih odgovorov, kako se denar porablja, če ni jasnih obrazložitev, kaj se dogaja in kaj se je počelo, potem nadzorni organ, se pravi nadzorni odbor, ki naknadno nadzira, lahko odloči dobro, da bomo pa blokirali financiranje, ker nismo pripričani, ali je to, kar ste počeli dejansko v skladu za interesi eh, države oziroma ali je res eh, bil zagotovljen ustrezen demokratični nadzor. Mislim, da je proračun tista najbolj občutljiva točka katero eh, si lahko zagotovimo to vrsten nadzor in tu me zanima vaše mnenje. Hvala. Še gospod eh, Vojkt se bo oglasil drugič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Štrobel je v bistvu povdaril, da vi, Združeno kraljestvo, grozite s tem, da boste prekinili eh, stike z našimi tajnimi službami, če bodo naši nadzorni odbori dobili dostop do teh podatkov. Nemčija je ena vodilnih eh, gospodarskih držav, eno najenopenjših gospodarstv v Evropi in eh, ZDA in Združeno kraljestvo imajo neposredni dostop do naših telekomunikacijskih eh, sistemov, zaradi pač zavezniških sporazumov iz preteklosti. Tu je torej stopnja odgovornosti zelo pomembna in vprašanje, kdo nadzira te podatke, ki jih zbirate v Nemčiji in ki zadevajo na milijone evropskih državljanov. Um, Hvala. No, predem dam besedo gospodu Bigfordu, bi uh, odgovoril kot so predsedujoči na nekaj vprašanj, ki jih je zastavila gospa Intveld. Odgovoril ji bom v nizozemščini, ker je to naj in uh, eh, materin jezik in želim dati natančne odgovore. No, naj začnem takole. Na nek način je jasno, da bo prišlo do napetosti med uh, praksami obveščevalnih služb. To smo slišali od gospoda Bigforda. Uh, No, torej med temi obveščevalnimi praksami in pa nadzorom. To je normalno. Primeri, ki uh, ste jih omenili, zadevajo mikrofone v stavbi Justus Lipsius. Uh, tukaj je bila pravna preiskava že zaključena. In primer je bil opuščen, tako da ni potrebe, da o tem še govorimo. Uh, preiskava v Belgakomu še poteka, tako da vam ne morem dati podrobno, podrobnih informacij o tem. Lahko pa povem, da uh, za obe uh, poročili obstaja. Uh, Za oba ta dva primera obstaja poročilo stalnega odbora v belgijskem parlamentu. In v obeh teh poročilih so podani tudi komentarji v zvezi z našimi lastnimi obveščevalnimi službami. Torej, te bi morale biti veliko bolj proaktivne. Mi predvidevamo, da bodo informacije eh, šle naprej eh, obveščevalnim službam in da bodo obveščevalne službe to vzele resno. No, pa še nekaj eh, stvari. Imamo stalni odbor I za obveščevalne službe. In če to primerjam z drugimi, potem eh, vidimo, da ta izvaja eh, parlamentarni nadzor, enega najširših parlamentarnih nadzorov. Obstajajo tudi posebni preiskovalni ukrepi za ta odbor. Potem pa ex post eh, nadzorujemo tudi tehnike, ki so uporabljene in imamo nadzor nad uh, tem. Še ena stvar, ki jo želim povedati. Uh, ne vem, ali je to problem, ampak konferenca tukaj je združila številne ljudi zato, da bi skupaj poiskali boljše rešitve. Res je, da nimamo pravega nadzora nad tujimi obveščevalnimi službami, ki so prisotne v tej državi, v Belgiji. Tukaj imate prav. Toliko bi sam povedal v odgovor. moram pa reči še nekaj. Zdi se, da želi še gospod Žetkovski nekaj vprašati. Takoj boste dobili besedo. Moram pa dodati še, da gospod eh, Rapaj danes popovdne da bo razložil eh, raziskavo, kako eh, vse skupaj poteka, to, o čem razprašujete. Gospod Zedavski zdaj dobi besedo, potem pa dobimo še druge odgovore. Eko, zato, že sem dostal otasku. Hvala za besedo. Eh, rad bi tudi sam nekaj povedal o tem področju. Sam sem delal na Ministrstvu za notranje zadeve na Češkem in obstajala je šala, da politiki, ki niso pod nadzorom, so povsem neuporabni ali pa povsem nezanimivi. No, resno. Danes govorimo o resnih temah. Dejavnosti obveščevalnih služb, po mojem mnenju, potrebujejo nadzor na dveh ravneh prva raven bi bila profesionalna raven, eh, nobeni sodniki, politiki, nihče niso sposobni pravilno oceniti, naprimer, eh, uporabo določenih tehničnih eh, sredstev za zbiranje informacij strani obveščevalnih služb. Menim, da bi morali imeti nek strokovni panel samih neodvisnih strokovnjakov, kjer bi bili vključeni nekdani direktori obveščevalnih služb ali pa ljudje, eh, ki so eh, dejansko verodostojni na tem področju. To, kar je povedala Sofintveld, mi da misliti. Mi kot politiki naj bi ustrajali pri nadzoru nad temeljnimi načeli demokracije glavni problem, o katerem razpravljamo tukaj in to so omenili tudi številni kolegi iz nacionalnih parlamentov, je, da politiki pravzaprav ne želijo preverjati vsake odločitve obveščevalnih služb v praksi. Želijo samo zagotoviti, da se obveščevalne službe ne bodo uporabljale za Eh, preverjanje določenih stališč ali za izvajanje dejavnosti proti drugim politikom. Imam pa vprašanje, ki zadeva Evropsko unijo kot celoto. Ali si obveščevalne službe med seboj zaupajo ali ena za drugo vohunijo? Ali je res, da posamezne države članice, namesto da bi se skupaj spopadle proti zunanjemu sovražniku, še vedno iščejo notranjega sovražnika? to nam tako otežuje situacijo. 28 držav članic imamo in vse imajo agente v drugih 27 državah članicah. Mm, to so še ostanki hladne vojne. Zdi se, kot da bi se čas ustavil pred kakimi 25 leti. Naslednje vprašanje, ki ga imam, pa je bolj tehnične narave. Enkripcijsko, oziroma. Eh, komunikacije, ki so šifrirane. Kako dobiti informacije o terorističnih organizacijah? Eh, na tem področju mislim, da nadzor tukaj mora biti predvsem tehničen, ne političen. Hvala. Hvala. Mislim, da bo v naslednji govor tudi lahko uh, odgovoril na določena vprašanja. To bo gospod Bigford, gospa Aboltina pa je bila tudi omenjena, zato bo zdaj najprej ona dobila besedo. Gospa Intveld, eh, rada bi povdarila, da sem v svojem govoru želela povedati, da ne samo, da eh, je nadzor potreben, ampak je nujen. Sodelovati moramo. Uh, vsi eh, nadzorni organi med seboj. Pomembno je, da tudi obveščevalne službe sodelujejo med seboj. Niste razumeli, kaj sem želela reči. In če obveščevalne službe ne bodo sledile pravilom, potem eh, bi organi nadzora eh, morali biti tako imenovani žvižgači, ki bodo upozorili na to. Mi moramo podpirati svoje državljane in vse udeležene strani morajo upoštevati pravila. Hvala, gospa Boltina. Zdaj pa gospod Bigford. Prva stvar, ki jo želim povedati, je, da se povsem strinjam z vsemi skrbmi, ki so bile tukaj izpostavljene. Osebno ne mislim, da. so standardi za nadzor v EU eh, potrebni na najvišji ravni. Eh, ti so upoštevani pri primeru Leander, ne pa pri primeru Klas. Države, ki imajo nadzor, pa eh, tega nadzora ne izvajajo najbolje nad obveščevalnimi službami v obveščevalnih službah eh, se lahko pojavijo eh, različni problemi. In sam želim povedati naslednje. Izvršna veja oblasti in izvršni eh, nadzor, to so ministri, torej tak nadzor ni izvedljiv in tudi ni dobrodošel. Mm, tak nadzor tudi ni zanesljiv, nam se ne bi smeli zanašati. Če gremo naprej, obstajata še dve ravni, kar je povdaril tudi italijanski kolega, namreč eh, pravosodna raven in pa parlamentarna raven. Mm, potem pa se pojavijo težave, ko eh, obveščevalne službe eh, kršijo pravice drugih ti problemi se pojavijo že pred samo operacijo. In sicer zato, ker če obveščevalne službe eh, nameravajo izvesti operacijo, ki bo zadevala pravice posameznikov, je takrat že prepozno za nadzor. Če so eh, obveščevalne službe že izvedle to operacijo, pa so pravice že bile kršene in tega si ne želimo. Mi si želimo in tudi sam to predlagam, je, da bi eh, pristojnost eh, dobili organi eh, že preden se kršijo pravice in sicer na elektronski način ali ko gre za kakršno koli zbiranje, kakršen koli nadzor ali bo to zagotovil parlamentarni nadzor? Ne, mislim, da ne. Koliko od vas, uh, vas ima čas, uh, da bi vsak dan uh, poslušali vprašanje obveščevalnih služb, ali uh, lahko uh, posežejo v ta primer in uh, te in te pravice? Zato moramo najti alternativo dobili smo predlog, da naj bi to izvajali nekdani uradniki obveščevalnih služb. Naj vam zagotovim, da to ni dobra ideja. Obveščevalne službe nas želijo zaščititi in uh, najti morajo načine, da bodo to res lahko storile. Obveščevalne službe zato ne smejo same v sebi presojati. Kdo pa je še tam? kdo bi še lahko kaj naredil. Eh, sodišča ali pa mešanica odvetnikov, upravnikov in uh, politikov. Mm, ti ljudje bi morali potem vsak dan zasedati obveščevalni uh, uradniki, morajo vse čas uh, potovati. In kaj bodo rekli ti uradniki? kdo jim bo sploh upal oporekati. Amigo Skurje, ta bo dobil navodila obveščevalne službe. Kdo pa je potem še tak, da bi lahko izvajal nadzor? Sam predlagam, da imamo neko sodno osebo, eh, tako kot je to obstajalo tudi v francoskem sistemu, ampak eh, francozi zdaj nažalost razmišljajo, da bi ta sistem opustili. Meni se to zdi skrajno neumno. No, če bi imeli takega sodnika, ki bi eh, bil član tudi obveščevalne službe, torej ta preiskovalni sodnik eh, bi lahko eh, spremljal celotno operacijo. Pri celotni operaciji pa ne gre samo za elektronski nadzor, tam obstajajo tudi informanti, potem nadzor znotraj službe, informacije, ki vse čas prihajajo in ta preiskovalni sodnik bi lahko vse skupaj spremljal, ker bo vse čas prisoten znotraj agencije, bo tudi v dobrem položaju, da bo lahko presodil, kdaj in eh, če so bile prizadete pravice posameznikov ali pa če so v nevarnosti, da bi bile prizadete. Preiskovalni sodnik eh, bi lahko dobival informacije od tehničnih strokovnjakov, to pa tudi ni tako težko ta človek bi bil tam eh, prisoten vse čas eh, v agenciji. Poleg tega pa potrebujemo tudi parlamentaren ali eh, drug neodvisen nadzor. Ko se neke stvari že zgodijo, potem mora preiskovalni organ biti pripravljen, da stvari razišče in da zastavi vprašanja odgovornim v obveščevalnih službah. To bi moral parlamentarni nadzor vse čas izvajati pokrival bi tudi eh, proračunske teme, to je tudi zelo pomembno, kajti eden od problemov obveščevalnih služb je tudi v tem, da so proračuni omejeni. Te agencije nimajo na milijonov dolarjev, funtov ali evrov. Proračun je zelo omejen. Sam sem bil udeležen v številnih primerih, kjer eh, denarja preprosto ni bilo, da bi začeli določeno preiskavo kajti po analizi tveganja so bile druge preiskave pomembnejše. In kot smo videli, se to pogosto zgodi eh, pri opuščenih preiskavah, zato ker ni dovolj denarja. No, če nadaljujem. Omenjena je bila tudi točka, da sodniki niso sposobni razumeti, zakaj gre pri obveščevalnih službah. Sam imam zelo kratko zgodbo o tem. Sam sem bil imenovan eh, za vodjo pravne službe obveščevalne eh, agencije, ko je bila ta v težavah v Veliki Britaniji. Eh, problemi so bili z uh, Rusi, nekdo je pisal uh, spomine na to temo in eh, mi smo želeli vse ohraniti, eh, taj, da bi bilo vse tajno. Pravni svetovalec takrat je rekel, ne boste razumeli te organizacije, eh, še čez eno leto je ne boste razumeli. Sam pa sem v treh dneh povsem proučil, kako ta organizacija deluje. Vse sem razumel, stopno informacij, ki jih ta služba dobiva. In eh, nek sodnik, eh, ki je izkušen na tem področju, eh, bo preprosto stvari razumev. Ne morem se strinjati, ko pravite, da, da to ni mogoče. Lahko bo tudi postavljal zahtevna vprašanja. In še ena stvar in s tem bom zaključil. Veliko komentarjev je bilo tudi o tem, da agencije vohunijo ena za drugo. In omenjeni so bili tudi odnosi med Nemčijo in Združenim kraljestvom. Sam sem tukaj zato, da predvidim prihodnost, ne pa da razpravljamo o političnih temah. Pri tem pa gre za politično vprašanje. Če določene države skrbi, da za njimi vohunijo, potem bodo o tem morali razmisliti skupaj z drugimi državami. Lahko se obrnejo tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice. Če mislijo, da potekajo napačne preiskave proti posameznikom strani eh, drugih obveščevalnih eh, služb, zato obstaja sodišče za človekove pravice. To sodišče je ukrepalo proti Združenemu kraljestvu eh, ve, ob več priložnostih in mislim, da je to pravi način, kako ukrepati v takšni situaciji. No, s tem pa bom zaključil. Najlepša hvala. Hvala, gospod Bigford, in hvala vsem za eh, dobra vprašanja. Mislim, da malo prehitevamo po urniku, ampak eh, gospod Morajs bo zdaj eh, nadaljeval. Izvolite. Thank, um, again, Zahvaljujem se vsem govorcem za vse prispevke. Eh, še več se vas je javilo k besedi, kot smo predvidevali. In vse to kaže na zanimanje, ki ga je sprožila ta tema. Zato se vam zahvaljujem. Uh, Sedaj bomo nadaljevali z našim programom. Prosim vas, da pripravite svoje vprašanje. Sedaj se bomo poglobljeno spustili v vprašanje demokratičnega nadzora nad obveščevalnimi službami. Vi ste strokovnjaki zato, ker upravljate to delo v vaših parlamentih. Čaka nas naslednji del programa. Še enkrat pa bi se rad zahvalil našim gostom za ta prvi del razprave.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 colleagues, if um, if you want to get seated. Kolegi in kolegice, prosim vas, da ponovno zasedete svoje mesto, tako da bomo lahko nadaljevali. Kostilo nas čaka ob 12.30. Preko bomo začeli, prej bomo lahko odšli na kosilo. Prosim vas, da se posedete. Hvala. No pa začnimo. Nas, na, naš naslednji gost je profesor Ian Cameron iz Univerze v Upsali. Kolegi, prosim vas, prisluhnite mi. Profesor Cameron bo govoril o posodobljenem poročilu Beneške komisije o demokratičnem nadzoru varnostnih služb iz leta 2015. Dal mu bom eh, približno 10 minut, spremljal sem namreč prvi krok razprave, mislim, da ste se sedaj ogreli in da ste pripravljeni na veliko vprašanj. Veselim se te interakcije, upam, da je deset minut dovolj, eh, gospod Cameron. Saj poznate te akademike, vedno želijo priti čas, ki ga dobijo. Približno deset minut, torej. Naslednji je pa gospod Oetmajer. Na to pa bomo imeli krok razprave. Profesor Cameron, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, hvala organizatorjem za povabilo. Mislim, da je to pomembna pobuda. Predsedujoči prekinja. Kolegi in kolegice, prosim, če se pogovarjate, nehajte, prosim, ker tega v Evropskem parlamentu ne počnemo. Ne vem, kako. Uh, delo poteka v vaših nacionalnih parlamentih. Lahko se pogovarjate, ampak potiho in ne stoje, prosim. Predstavljam posodobljeno poročilo Beneške komisije in to bom poskušal narediti kratko in jedrnato. Beneška komisija je svetovalni organ uh, Sveta Evrope. Leta 2007 je predstavila uh, poročilo, mislim, da je to še vedno standard z tega področja. Gre za to, da so eh, nacionalne obveščevalne in varnostne agencije odgovorne, demokratično odgovorne. Upoštevati moramo tudi delo posebnega poročevalca Združenih narodov za uh, najboljše prakse in poleg tega dela uh, je naš organ najboljši primer dobre prakse. Posobljeno poročilo iz leta 2015 se osredotoča na določena vprašanja v povezavi z obveščevalnimi službami. Sam sem bil poročevalec in eh, In vprašanje pridobivanja eh, obveščevalnih podatkov s pomočjo zvez je eh, vprašanje, ki smo se ga lotili. Eh, definirali smo to vprašanje, izpostavili določene najboljše prakse, trenutno stanje in tako naprej. Iskanje najboljših praks je bilo na tem področju precej teže v primerjavi s poročilom iz leta 2007. V določenih državah članicah, ne v vseh državah članicah, eh, v Belgiji, v v Franciji, na švedskem eh, nadzorni organi dobro delujejo. Pri pridobivanju obočevalnih podatkov s pomočjo zvez pa je bilo težko najti dobre modele. Pogledali smo si nemški model in eh, švedski model, ter tudi ameriški model, potem ko so bile eh, sprejete nekatere zakonodajne spremembe. Tudi ta model je namreč zanimiv. Tako kot lahko dobre prakse vplivajo na eh, boljše izvajanje teh praks, pa lahko slabe prakse privedajo do slabega vpliva. In tudi temu smo pričali na področju obveščevalnih in varnostnih služb. Imamo primer Francije, ki sedaj zamenjuje sistem preiskovalnih eh, sodišč in eh, prehaja na sistem, eh, kakor ta velja v Združenem kraljestvu. Ne bom pojasneval, zakaj je vse skupaj problematično, rad pa bi izpostavil razširitev proračunov za agencije, ki skrbijo za pridobivanje obveščevalnih podatkov s pomočjo zvez, odkar je uh, prišlo do napadov leta 2001. Glavna varovalka za upoštevanje standardov je profesionalizem in e, integriteta agencij samih. Sredstev eh, so bili vedno več in če je to povezano s političnim pritiskom, povezanim. E, pridobivanjem rezultatov je seveda uh, ta, da agencija uide izpod nadzora in da postane nekakšen kavboj. Demokratični nadzor je zato izjemno pomemben. Ne zgolj kot takšen, ampak ker eh, zamenjuje nadzor medijev. Rad bi pojasnil, zakaj nadzora pridobivanja običajnih podatkov s pomočjo zvez ni bilo dovolj. Parlament eh, bo moj dokument dal na voljo. Poročilo iz leta 2015 in poročilo iz leta 2007 sta na voljo na spletni strani Beneške komisije. Imamo štiri elemente, kar se tiče varovalk in eh, pravnih omejitev. Najprej mandat agencije. Drugič, določene zahteve, ki morajo biti izpolnjene, preden eh, takšna agencija začne zbirati podatke. Na to tretjič zahteve po minimizaciji, gre za mehanizme, s katerimi izključujemo nerelevantne informacije. In četrtič nadzor. Nadzor skrbi za upoštevanje prejšnjih treh elementov. Začeti moramo pri mandatu agencije. mandat pa odloča o mandatu nadzornega organa, ker eh, iz njega logično sledi. Če date takšni agenciji za zbiranje podatkov zelo širok mandat, da lahko zbira podatke o tujih zadevah ali pa da uh, zbira podatke, ki so povezani s terorizmom, je seveda pričakovano, da bo ta agencija zbirala veliko podatkov, ker je to njen mandat. Mandat mora biti torej omejen eh, in zapisan v primarni zakonodaji. Parlament je edini, ki je demokratično dovolj odgovoren, da sprejme takšen mandat. Če tudi oblikujete zelo omejen mandat v eh, jasni zakonodaji, pa zakonodajo še vedno tolmačijo zaposleni v eh, agenciji. To zakonodajo pa je treba prevesti v programsko opremo. Tudi to je treba upoštevati. Imamo zakonodajo, ki ščiti integriteto, eh, na to je treba to zakonodajo prenesti v programsko opremo, poskrbeti za minimizacijo podatkov in tako naprej. Še ena tema je izjemno pomembna, verjetno se jih bomo uh, malce posneje bolj poglobljeno posvetili. Gre za vprašanje um, državljanov, nedržavljanov, tistih, ki bivajo uh, v določeni državi in tistih, ki tam ne bivajo. Z vidika človekovih pravic uh, je treba sprejeti dejstvo, da imajo uh, tujci, ki ne bivajo na ozemlju določene države, določene pravice do zasebnosti. Tudi ZDA, ki niso uh, del tega sistema, so sprijele to načelo. To seveda ne pomeni, da moramo ti dve kategoriji obravnavati enako vredno in to se je zgodilo. Model ZDA je zanimiv. Kaže namreč, da je popolnoma parlamentaren mehanizem nadzora eh, neprimeren, da ne deluje. Uh, Vzpostavili so organ za nadzor nad zasebnostjo in eh, državljanskimi svoboščinami, tako imenovani PIKLOB, skupaj uh, s parlamentarnim sodiščem. Ta organ sedaj nudi razmeroma dober sistem nadzora. Ampak glavni namen tega nadzora je ščititi pravice ameriških državljanov ne pa preostalega sveta. Poleg tega sodišče za tuje obveščevalne podatke nima pristojnosti za nekatere druge eh, načine zbiranja podatkov, ki so popolnoma obveščevalne narave, naprimer komunikacije eh, med francozi in izuzemci, eh, komunikacije s preostalim svetom in z vidika tega imamo še eno izvršno odločbo 12.3.3, ki ni predmet nadzora sodišča za eh, nadzor tujih obveščevalnih podatkov. Je pa predmet nadzora eh, tistega drugega organa. Obstajata dva strukturna razloga, zakaj uh, pogosto prihaja do težav pri takšnem nadzoru. Najprej je treba upoštevati tehnološko problematiko. Ampak parlamenti lahko vedno medse povabijo strokovnjake, tehnološke strokovnjake. Druga težava je čas, o tem je govoril že gospod Bickford. Težko je najti dovolj časa, ker gre za proces. Ne morete se srečati zgolj eh, dvakrat na leto to je proces, ki ga je treba spremljati redno. Če ne že nenehno, pa vsaj redno. Na to se poraja tudi vprašanje mreže. Gre namreč za mrežo in eh, o tem so govorili tudi naši nemški kolegi. Parlamentarnemu organu dajati tajne informacije je zelo občutljiva zadeva, ker to pomeni, da s tem razkrivamo tudi druge dejavnosti te mreže. To je problematično, parlamentarni privilegij pomeni, da bo verjetno težko pregledati eh, vse varnostne ukrepe takšnega eh, organa. Pridobivanje obveščevalnih podatkov s pomočjo SES lahko posega v pravice posameznikov, kar pa je seveda v pristojnosti uh, sodne veje oblasti. Zaradi razdelitve pristojnosti uh, na ravni oblasti je težko parlamentu dati kvazi sodno pristojnost. Pri dveh elementih je spoštovanje in zaščita človekovih pravic pomembna pri tem. Najprej uh, uporaba in izbira posameznih specifičnih selektorjev. Drugič, uh, ohranjanje hr hramba in uh, brisanje določenih podatkov. Prva odločitev ni politične narave, je na pol sodna. To je odločitev, v kateri moramo uravnotežiti različne dejavnike. Zato potrebujemo uh, nek organ, ki se stoji iz eh, sodnikov, naprimer, ali pa drugih ljudi, ki poznajo zunanjo politiko, obveščevalne dejavnosti in tako naprej. Najti eno samo osebo, ki združuje vse te značilnosti, je zelo zahtevno in zato so na švedskem in v Nemčiji ustvarili hibridne organe, ker eh, je sestava tega organa mešana. To mogoče ne bo mogoče v vsaki državi, zato ker eh, je treba spoštovati načelo ločevanja pristojnosti eh, na ravni oblasti. Ampak tako Nemčija kot Švedska sta se odločili za takšen hibridni organ. Drugi tip odločitve, hramba ali pa črtanje podatkov, to je vprašanje povezano eh, z varstvom podatkom. Zato se odločijo zaposleni v določenem organu, in pri tem poskušajo upoštevati ravnovesje med potrebo po eh, podatkih in pri eh, zbiranju podatkov s pomočjo zvez, je lahko to zelo zahtevno vprašanje, ker nekateri podatki bodo morda eh, potrebni v prihodnosti, pa sedaj niso. In to je treba pogledati in analizirati z vidika zasebnosti in varsta podatkov. To pa spet ni odločitev, ki bi jo naj sprejemal parlament. Potrebujete inšpekcijski organ, ki skrbi za varstvo podatkov. Pogledati mora eh, postopke, rutino, eh, ugotoviti, eh, če je bilo treba hraniti določene osebne podatke določenega posameznika. Pozvati mora k argumentaciji hrambe podatkov. Potrebujemo torej neodvisen organ. Potrebujemo uh, sodniško ali pa uh, na pol sodno institucijo, ki izbere selektorje, na to pa takšen organ, ki se odloča uh, o teh zadevah. Kaj počne parlament? Parlament je pomemben, seveda, ampak kaj preostane parlamentu? No, prvič, parlament je edini, ki se lahko odloča o splošnih pravilih glede tega, kako se informacije zbirajo, kako se informacije izmenjujejo z drugimi organizacijami. Drugič, zgolj parlament je tisti, ki lahko na splošni ravni odloča o varnostnih prednostnih nalogah. Zakaj in uh, v kakšne namene potrebujemo obveščevalne podatke? Le parlament je tisti, ki se lahko odloči, uh, koliko sredstev lahko nameni za določene operacije. In še ena stvar obstaja, kjer eh, ima parlament pomembno vlogo in z tega vidika lahko omenim primer Nemčije. Parlament lahko da določeno pristojnost eh, novemu organu. Ta organ lahko vzpostavi, eh, poskrbi, da je odgovoren parlamentu ali drugim na različne načine in to je v pristojnosti parlamenta. Parlament lahko predstavlja eh, pobudnika dobrega upravljanja dela te eh, inštitucije, lahko pa tudi brani ta organ pred neutemeljeno kritiko. Imam še nekaj minut, zato da eh, spregovorim o sodnem sistemu. Dve minuti, prav. Hvala. najprej sodne eh, odložbe in dovoljenja. To seveda ni čarobna paličica. Vsi prihajamo iz različnih držav, kjer ima sodna veja oblasti različne pristojnosti eh, in različne zmožnosti. Ne govorimo vedno o istem sistemu. Eh, vsi moramo upoštevati specifiko nacionalnih sistemov potrebujemo seveda oboje. Ni dovolj, da imamo zgolj neko sodmo, sodno eh, odložbo. Ni dovolj, da imamo sodnike, ki sodelujejo v nekaterih organih. Gospod Bickford je govoril o francoskem sistemu, naprimer, in težava trenutnega francoskega sistema je ta, da sodniki sčasoma postanejo del sistema, ki ga nadzorujejo. Nočemo torej sodnikov, ki se ukvarjajo zgolj s tem. Potrebujemo pa nekakšno Eh, funkcijo sodnega odločanja ali pa polsodnega odločanja. Ampak to je treba povezati s konkretnimi ukrepi eh, po tem, ko je bila odločba sprejeta. Ker ta organ, ki odločbo eh, izda, ne ve, kaj se na to dogaja. Ta faza spremljanja izvajanja odločbe pa mora biti oblikovana tako, da imajo vsi dostop do podatkov. Obenem je treba omogočiti preverjanje na kraju samem v zvezi s tematskimi skupinami podatkov. Švedi in nizozemci imajo takšen dostop. Dostop do podatkovne baze. Neposredni dostop. Tako da ni treba, da povedo, naprimer, Eh, obiskali vas bomo čez tede dni, kar bi pomenilo, da bi ti organi lahko zakopali vsa trupla in tako naprej. Imajo torej neposreden dostop do podatkovnih baz. To lahko naredimo na različne načine, ampak dovolite mi, da sklenem uh, to predstavitev. Težko je v tako malo časa pravilno opisati to zapleteno temo. Ampak poročilo Beneške komisije pravi, da eh, obveščevalno delo eh, s pomočjo zvez ne bo izginilo, da te eh, agencije ne bodo izginile. Ampak to vrstne agencije lahko nadzorujemo zelo prož, prožno ali pa zelo strogo. In to je nekaj, k čemu moramo biti usmerjeni. Najlepša hvala, gospod Cameron. Predstavitev bomo dali tudi na spletno stran z vašim dovoljenjem. Nisem vam želel uh, ukrasti časa za predstavitev, ker je ta zelo zanimiva, še posebej ta zadnji del, ki je precej kontroverzen. Želim si razprave, vprašanj in odgovorov, zato želim, da so predstavitve krajše. Doktor Mario Otmajer, zanima me, če bi se lahko omejili na 10 minut, takoj bomo imeli dovolj časa za izmenjavo. Doktor Mario Otmajer je vodja sektorja informacijske družbe zasebnosti in varstva podatkov pri Agenciji Evropske unije za temeljne pravice. Govoril bo o primerjalni študiji Agencije Evropske unije za temeljne pravice v demokratičnem nadzoru. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to povilo. Spregovoril bom o preliminarnih rezultatih projekta, ki je nastal na prošnjo Evropskega parlamenta. Tiče se dela eh, obveščevalnih služb in spoštovanja temeljnih eh, svoboščin v Evropski uniji. Imam tudi predstavitev, ki jo lahko spremljate na zaslonu, ampak bom kar nadaljeval, ker časa ni veliko. Prijeli ste nekaj informacij o projektu Agencije za temeljne pravice, ki si lahko pogledate. Čas, ki ga imam na voljo, bom uporabil za to, da izpostavim nekatere najpomembnejše teme, ki so povezane z obveščevalnim delom, eh, z zaščito zasebnosti in z varstvom podatkov. Najprej bom govoril o standardih, na to o dostopu do pravnih sredstev, o katerem še nismo govorili danes, in na to tretjič, še vprašanje nadzora. Veselim se že vaših vprašanj na koncu predstavitve. Tukaj vidite ključne točke, tri ključne točke, ki bi jih rad danes obelodani. Področje nadzora je ponavadi potekalo v tajnosti. Obveščevalno delo mora ostati tajno, ampak njihove pristojnosti morajo biti vključene v eh, demokratičen praven eh, okvir. Treba je omogočiti tudi dostop do pravnih sredstev vsaj eh, do konca obdobja nadzora. Razlike so precejšnje Evropske unije, včasih so akteri poslanci, sodniki ali pa ekspertni organi, pomembno pa je, da je eh, delo obveščevalnih služb odgovorno. Navez, navežem se lahko na predstavitev gospoda Bickforda. Tukaj vidite schemo konvencij o standardih človekovih pravic Združenih narodov in Evropskega sodišča za človekove pravice zanima naš, nas torej eh, preteklo delo sodišč eh, na področju nadzora. Sodišče ustraja pri tem, da nadzor ne, mora, ne more potekati kar tako brez eh, ustrezne podlage. Ravno zato potrebujemo jasen jezik, ki upošteva odložbe sodišča. Zato potrebujemo varovalke. Upoštevati je treba dva ključna elementa po mnenju sodišča. Najprej ustrezen nadzor, eh, na to pa še ustrezen dostop do pravnih sredstev. V kontekstu pridivanja podatkov s pomočjo zvez je posebni eh, poročevalec Združenih narodov izpostavil še naslednje. Nadzor mora spoštovati načeli uh, nujnosti in sorazmernosti države morajo pokazati, da je nadzor legitimen in da je učinkovit. Ian Cameron je govoril tudi o tem, da zasebnost velja za vse, ne glede na lokacijo oziroma nacionalnost. Tukaj govorimo seveda o minimalnih standardih, to je treba izpostaviti, minimalnih standardih, ki so oblikovani na mednarodni ravni vprašanje za nas je, kako te standarde spoštovati v primeru praks, ki jih je razkril Edward Snowden in poročilo Beneške komisije poskuša ponuditi odgovor na to vprašanje, medtem ko čakamo na sodbo Evropskega sodišča. Drugič, eh, vprašamo se lahko tudi, kako razviti te standarde na nacionalni ravni. Sedaj pa vprašanje dostopa do pravnih sredstev. Tukaj lahko vidite različne eh, pravne možnosti, ki jih imamo na voljo v državah članicah Evropske unije. Res je, da lahko posamezniki vedno uložijo pritožbo pri sodniku, ampak naša analiza kaže, da posamezniki ne radi uberejo to dolgo, drago pot eh, po sodnem sistemu potrebujemo ljudi, sodnike, uradnike, ki imajo dostop do občutljivih dokumentov. Več držav članic se je odločilo, da vzpostavi specializirana eh, sodišča oziroma specializirane sodnike. V vsakem primeru pa ima posameznik še vedno eh, drugo možnost, da pristopi k nesodnim organom, kar predstavlja bolj neformalno pot. Tukaj lahko vidite različne možnosti, ki jih najdemo v državah članicah Evropske unije. Težava pri teh nesodnih organih je ta, da ponavadi nimajo ravno veliko pristojnosti. Zgolj prav, eh, polovica držav članic ima to vrstne organe, ki imajo uh, pristojnost za odločanje. Glede na to, v kaj je usmerjena ta eh, konferenca, se bom osredotočil na vprašanje nadzora in pomena tega eh, vprašanja. Nadzor je namenjen zagotavljanju eh, odgovornosti dejavnosti obveščevalnih služb. Na tej schemiti, schemi vidite, kdo so glavni akteri v nadzornem sistemu. Na strani bom postimo vprašanje izvršne veje oblasti in vprašanje različnih Eh, mehanizmov, ki zagotavljajo ustrezno eh, odgovornost znotraj teh eh, organov samih. Ponavadi teh elementov ne najdemo v primarni zakonodaji. Mediji in nevladne organizacije igrajo pomembno vlogo pri tem in Snodnova razkritja z meseca junija 2013 kažejo na to dejstvo, kako pomembni so ti akteri pri osveščanju, ozaveščanju ljudi. In Nevladne organizacije ter podobni organi so tudi tisti, ki pripravijo sodbe eh, na sodiščih v različnih državah članicah, nekatere so še vedno v teku. Obenem nadzorujejo zakonodajni postopek. Naj vam dam primer eh, francoske razprave, ki trenutno poteka v moji državi. Ta razprava kaže, kako pomembne so nevladne organizacije pri tem, ko eh, komentirajo zakonodajni proces in razpravo. Na drugi strani vidite uh, Evropsko sodišče za človekove pravice, k kateremu uh, so države članice prav tako zavezane. Osredotočil se bom na tri bolj strukturirane Eh, nadzorne mehanizme v Evropske unije. Imamo parlamentarni nadzor, govorili smo o eh, njegovi vlogi, govorili smo naprimer o spremembi zakonodajnih eh, okvirov, o zaslišanjih, ki so bila zelo pomembna v zadnjih mesecih, govorili smo o sprejemanju proračuna, ki je izjemno pomemben v kontekstu zahtev agencij, ki se ukvarjajo zbiranjem podatkov s pomočjo zvez. Imajo pa tudi preiskovalno pristojnost poleg teh imamo še uh, strokovne organe in na koncu, uh, na koncu imamo še uh, sodno uh, revizijo, ki lahko poteka na začetku eksante ali pa na koncu ekspost. Sedaj pa uh, potrjevanje in sprejem usmerjenih uh, nadzornih ukrepov v državah članicah. Videli smo, da je to zelo pomembno področje. Uh, Nadzorni ukrep mora potekati zakonito in zato potrebujemo sistem, ki potrjuje sprejem takšnih ukrepov. V približno polovici držav članic sodniki ali eh, tožilci sprejemajo to vrstne ukrepe. Eh, Drugod pa so to strokovni organi, premije in ministri. Dejstvo, da se ponavadi takšni ukrepi sprejemajo eh, na ravni sodnikov, je odraz minimalnih standardov, eh, o katerih sem govoril malce prej. Kaj se zgodi v primeru nadzornih ukrepov, ki ne zahtevajo takšne potrditve? Dovolite mi, da se razahnem zanimivega primera, ki trenutno poteka uh, na sodišču in ki bo verjetno uh, razrešil to vprašanje kompatibilnosti. Kar se tiče podrejevanja uh, obveščevalnih dejavnosti, eh, zbiranja podatkov s pomočjo zvez, eh, lahko povem tako kot eh, kolega pred mano, da ni usklajenih postopkov v državah članicah. Imamo različne prakse, imamo naprimer te štiri države članice, ki imajo natančno zakonodajo za to vrstne obveščevalne dejavnosti. Parlamentarni nadzor je najpogostejši način eh, nadziranja. 24 parlamentov ima to vrsten mehanizem v državah članicah Evropske unije. Parlament ima nekatere osnovne pristojnosti, pa tudi druge okrepljene pristojnosti, naprimer prejema lahko eh, pripombe, eh, pridržke ali pa izdaja priporočila oziroma zavezujoče odločitve. Strokovni organ, specializirani strokovni organi so nastali v 14 državah eh, članicah Evropske eh, unije. Nekateri imajo več kot en strokovni organ. Rad bi spostavil njihovo glavno značilnost. Potrebujejo dovolj pristojnosti. Ian Cameron je govoril o definiciji njihovega mandata. To je izjemno pomembno. Potrebujejo strokovno znanje in ustrezna sredstva. Morajo pa biti tudi neodvisna. Glede na to, da govorimo o eh, varstvu zasebnosti, me je zanimalo, kako nek organ za varstvo podatkov deluje na področju obveščevalnja in obveščevalnih dejavnosti. Na tem zemljevidu vidite, kako 28, 28 obstoječih organov za eh, varstvo podatkov sodeluje ali bi lahko sodelovalo z drugimi eh, nadzornimi mehanizmi. Vemo, da posamezniki raje obiščejo to vrsten organ za varstvo podatkov, če pride do kršitve eh, pravil za varstvo podatkov. Ampak rešitev je veliko. To je širok diapazon različnih možnosti. Imamo organe eh, za varstvo podatkov, ki imajo veliko pristojnosti, drugi pa so zelo omejeni in naletijo na marsikakšno oviro eh, v primerjavi s pristojnostmi eh, obveščevalnih služb. Nekateri pa nimajo nobenih jasnih pristojnosti. Rezultat je ta diagram. Izpostaviti smo želeli raznolikost, ki vlada v državah članicah, obenem pa eh, se s tem porajajo določena vprašanja. Naprimer, kaj se zgodi v praksi v štirih državah članicah, ki imajo strokovni organ in uh, organ za varstvo podatkov, uh, ki ima velike pristojnosti. Kaj se zgodi v petih državah članicah, ki nimajo ne strokovnega organa, ne uh, organa za varstvo podatkov z ustreznimi uh, pristojnostmi. Ampak za ta vprašanja, če želimo na njih odgovoriti, potrebujemo več dela, več informacij in to je naslednji korak, ki nas čaka v prihodnosti. Razviti želimo kvalitativno, eh, socialno eh, prakso in delo. Pripravili bomo intervjuje eh, verjetno s predstavniki obveščevalnih služb, zadevnih parlamentarnih odborov, strokovnim, predstavniki strokovnih eh, organov eh, na nacionalni ravni in z vsemi njimi bi se radi pogovorili o naših odkritih v zvezi z njihovimi državami. Ne pocenjujem metodoloških izzivov tega projekta, ampak zdi se mi, da je to edini način, ki ga imamo za upravljanje našega dela, če želimo uh, pripraviti ustrezno uh, poročilo za Evropski parlament. Pravni okvir je torej zgolj predpogoj. Biti mora ustrezen glede uh, na to, da je, mora zaščititi temeljne pravice. Za, za, zaščititi je treba tudi dostop do pravnih sredstev in zagotoviti učinkovit nadzorni sistem. Najlepša hvala. Hvala kolegoma iz Beneške komisije in uh, Agencije za temeljne pravice. Sedaj bom besedo predal kolegom iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Imam že seznam in še enkrat, eh, kolegi iz nacionalnih parlamentov, če želite besedo, izpolnite eh, rožnati list. Če tega še niste naredili, pa lahko dvignete roko. Ampak prosim vas, da izpolnite te rožnate liste, če imate čas. Nekateri v prejšnji razpravi niso imeli možnosti, da spregovorijo, tako da bom začel z njimi najprej. Gospa Ruiz, poslanka Evropskega parlamenta. Izvolite, beseda je vaša. Zastavite lahko vaše vprašanje, gospa Ruiz. Mislim, da nisem pravilno izgovoril tega imena gospa Ruiz, a me slišite? Izvolite. E, mučirima. Oprostite, eh, najlepša hvala, nisem vedela, da govorite o meni. Meni se je ta razprava zdela zelo zanimiva. Um, tako prispevki prejšnjih govorcev kot uh, zdajšnjih. In ko govorimo o varnostnih agencijah, Eh, se soočamo z zelo različno situacijo v posameznih državah članicah. Poleg tega smo priče tehnološkim spremembam in eh, to je tudi treba upoštevati. Eh, sposobnost manipulacij in obvladovanja naših temeljnih pravic je zato zdaj veliko, veliko večja kot kdajkoli prej. Sam prihajam iz države, v kateri smo morali veliko delati za to, da smo se borili proti terorizmu in to desetletja dolgo. Policijska vprašanja kot vprašanja informacij eh, so nas zelo zadevala. Kot država smo se morali soočiti eh, z njimi, da bi bili učinkoviti po eni strani, po drugi strani pa smo naleteli tudi na ovire in na omejitve. V Španiji imamo posebno specializirano sodišče, tako imenovano Audiencia Nacional, sodniki so tam eh, specializirani za organiziran kriminal in terorizem. Po drugi strani pa obstaja še eno ključno vprašanje. Ne moramo obravnavati varnostnih agencij izolirano, ampak je treba videti uh, povezane z uh, vsakodnevnim delom policije. To je tudi del njihovega dela in sicer ko gre za organiziran kriminal, boj proti terorizmu ali karkoli drugega. Ne smemo ostati pri običajnih postopkih eh, policije, ampak je včasih to treba predati naprej na obveščevalne agencije in varnostne agencije. Tukaj smo govorili nekaj o okviru za delo obveščevalnih agencij, o mehanizmih nadzora, proračunu in tako naprej ampak treba je vse skupaj dopolniti eh, tudi s policijskim delom. Povezati je treba policijsko delo z agencijami. Vse več je eh, možnih interferenc z našimi eh, pravicami in tega prej ni bilo v 20. stoletju. Nismo imeli takšnih vprašanj, ampak kaj lahko naredi policija, kaj, kakšni so postopki, ki jih lahko uporabi, kakšni so protokoli, in kaj mora biti uh, rezervirano za varnostne agencije. To je zelo pomembno vprašanje. Naprimer, to, da se agencije uporablja za karkoli, to je najlažji izhod, ampak eh, treba je razmisliti o povezavah. Organiziran kriminal in terorizem bo eh, veliko vprašanje naslednjih desetletij in to pomeni, da je treba na stvari gledati povezano. Zato je treba analizirati eh, agencije za obveščanje, torej obveščevalne agencije. Eh, izhajati moramo tudi iz analiz in okvirnih sklepov, ki so bili sprejeti. Ampak poleg teh agencij mora svoje delo praviti tudi eh, policija. Poleg tega obstajajo velike razlike med državami članicami. Mislim, da je pred nami še veliko dela. Mi kot parlamentarci moramo narediti vse, da eh, bomo stvari izvajali na urejen eh, in eh, sorazmeren način. Eh, rada bi organizirala tudi oziroma rada bi sodelovala tudi na kakšni konferenci v zvezi s to tematiko. Nikoli agencije niso imele še toliko dela kot zdaj in nikoli ni bil pred nami tak izziv, da vse skupaj uredimo na demokratičen način. Mislim, da bi morali zato imeti čim več prispevkov eh, z namenom, da stvari postanejo kar najbolj uravnotežene. Hvala. Hvala. To je bolj kot ne izjava, ne vprašanje, ampak kolegi bodo vseeno eh, odgovorili. Z nami je Franc Perhap iz Bundesrata, je predsednik odbora za notranje zadeve. Izvolite, gospod Perhap. Thank you, Mr. Chair. Uh, meine sehr verehrten Damen und Spoštovane dame in gospodje. Preiskovalni odbor Nemškega Bundestaga ugotavlja, da je tudi Avstrija morda lahko eh, tu prizadeta in to je, mislim, da zelo kar eh, težka obtožba z vidika naše nacionalne varnosti. E, to velja tudi za vidik naše zakonodaje. In mene zanima, kakšne zakonodajne ukrepe naj bi v Evropski uniji sprejeli, da se v prihodnje e, to vrstno vohunjenje in posredovanje takšnih podatkov tretjim osebam, naprimer NSA, e, ne le e, prepreči, ampak da se tudi morda znotraj Evropske unije poišče takšen okvir, da bo Evropska unija tista, ki bo prva, da bi imela dostop teh podatkov, šele potem pa po nekih ustreznih postopkih te podatke posredovati naprej v narekovajih prijateljskim obveščevalnim službam. Hvala. Thank you. Thank you for being so hvala, hvala, da ste bili tako kratki in jedrnati. Sedaj pa Eva Žuli, poslanka Evropskega parlamenta za Francijo. Hvala, gospod predsedujoči. Z zanimanjem sem spremljala to predstavitev. Zdi se mi, da pravega nadzora nad temi službami ni, glede na to, kar sem slišala. Potrebujemo spremembo paradigme. Naj vam vzamem primer Francije. Do leta 2007 smo imeli približno 6000 administrativnih eh, nadzornih operacij letno. Imeli smo komisijo, ki lahko fizično Eh, nadzirala teh 6000 operacij. Sedaj pa jih imamo na sto tisoče, če ne na milijone eh, teh operacij zbiranja podatkov in prisluškovanja. Nadzor izvaja eh, komisija, odbor, ki to počne občasno, ker ima tudi druge naloge. Imam vprašanje za gospoda Camerona iz Univerze v Upsali. Zanima me, če ste analizirali asimetrijo teh pristojnosti. Na eni strani imamo obveščevalne službe, ki imajo eh, veliko sredstev, veliko pristojnosti, včasih eh, je težko vedeti, kaj vse lahko počnejo. Primer NSA, naprimer, eh, gre za 50 tisoč ljudi, v nekaterih primerjih pa nadzorni organi zaposlujejo zgolj nekaj posameznikov, nekaj ljudi in še to eh, ne za poln delovni čas. Kot sem dejala že takrat v preteklosti, ko je bilo nekaj tisoč operacij prisluškovanja, je bilo težko izvajati nadzor, premalo je bilo zaposlenih, zanima me, kako bi zapolnili to vrzel in rešili to vprašanje. Najlepša hvala, Eva sedaj pa kongres eh, delegatov iz eh, Španije, Jose Ignacio Sanchez. Hvala. Eh, nekaj bi povedal parlamentarnim kolegom. Gospod Moraki, ki je, gospod Morajs, ki je predsedoval prej, je povedal nekaj, čemu smo vsi priča, obstaja neke vrste napetost med obveščevalnimi službami in pa parlamentarnim nadzorom. Mm, treba pa je najti ravnotežje glede na razvoj današnjega eh, srečanja. Eh, mislim, da bi tisti, ki zagovarjajo nadzor, morali biti eh, zadovoljni, kajti videti je, da obstaja neko avtoomejevanje in pa strinjanje glede tega, da političen nadzor nad obveščevalnimi službami ni možen slišali smo različne izgovore eh, za to, mm, kot da bi bilo pred 25 eh, leti eh, treba eh, vedeti, kako deluje telefon, zato da si prisluškoval nekemu telefonu. Mm, italijanski kolega je rekel, da parlamentarni nadzor težko presega eh, proračunski nadzor, ko gre za dobro izrabo sredstev. Potem, eh, Češki kolega eh, je rekel, da so nadzor izvajali oziroma naj bi ga izvajali eh, nekdani člani obveščevalnih služb. To se mi zdi zelo čudno. Edini interes po njegovem mnenju, eh, edini interes politikov je, da se nadzoruje politične stranke, vendar pa ni tako. Meni gre predvsem za pravice mojih državljanov, ne za pravice moje stranke. In zato želim preprečiti ne samo, da se prisluškuje neki stranki, ampak da eh, se kršijo pravice državljanov. Zato mislim, da imamo parlamentarci tudi politično vlogo, ki jo moramo izpolniti. Potem eh, sodniki, da, oni nadzorujejo, če gre za sodni proces, ampak parlamentarci pa morajo nadzorovati vladni proces, tako kot eh, pač to vedno počnejo izgovori, ki govorijo samo v korist parlamentarnega nadzora, so šipki. Tudi predstavnik Beniške komisije je govoril o sofisticiranem in tehničnem značaju te eh, zadeve. V vseh parlamentarnih parlamentih imamo odbore, ki se ukvarjajo s tem. Eh, pa niso vsi fiziki ali pa ne vem, eh, strokovnjaki za to. Parlamentarci morajo imeti nadzor morajo imeti tudi tehnične vire in sredstva za to, da bodo lahko razumeli in izvajali ta nadzor. Eh, seveda lahko obstajajo tudi organi sestavljeni iz sodnikov eh, in strokovnjakov, ampak eh, ne smemo se odpovedati naši funkciji političnega nadzora nad delovanjem agencij. V poročilu Beneške komisije Eh, piše tudi nekaj o parlamentarnem nadzoru in sicer v katerih primerjih naj bi prišlo do tega. Ne gre za uh, obravnavanje vsakega primera posebej, ampak uh, a posteriori, torej uh, kot se nadzoruje dejavnost uh, policije, tako bi morali nadzorovati tudi dejavnost obveščevalnih služb. Strinjam se s parlamentarnimi kolegi, da uh, Eh, je treba tukaj potegniti zaključek, da parlamentarci nismo sposobni eh, nadzorovati obveščevalnih služb, tako kot nadzorujemo tudi druge dejavnosti. Če bomo vse prepustili eh, samo nekim odborom strokovnjakov, potem se bodo ljudje vprašali, zakaj pa imamo sploh toliko parlamentarcev, kakšen je njihov namen, če ne morejo opraviti tega nadzora. Hvala. Thank you. And next a member of Hvala. Naslednja pa je Sofie Enetfeld, evropska poslanka iz Nizozemske. Hvala, gospod predsedujoči. Še vedno nisem popolnoma pripričana. Škoda, da prejšnjih gostov ni več z nami. To je zelo zapletena zadeva. Če tudi imamo dobra pravila, dobre zakone za nadzor, velik del dejavnosti tajnih služb ni pod nadzorom. Zaradi različnih razlogov. Eden od teh nadzorov je naprimer čezmejni eh, element. Drugi razlog je eh, dejstvo, da marsikaj, kar počnejo, vsaj te obveščevalne službe obravnavajo kot delo, ki upošteva zakonodajo ki je znotraj njihovih pristojnosti. Naprimer, tudi eh, program mučenja CIE je bil na nek način avtoriziran. Obstajajo pravne odločbe, ki dovoljujejo to prakso. Sedaj lahko rečemo, da je bilo to nezakonito in nemoralno, ampak takrat so menili, da je vse skupaj dovoljeno. Imamo tudi udor eh, GCHQ eh, v podjetje Gemalto na nizozemskem ozemlju, Eh, obvečevalne službe v Združenem kraljestvu tega niso zanikale. Dejale so, da so upravljali svoje delo v skladu z zakonodajo. Kako potem izvajati demokratični nadzor, če pa je vse v skladu z zakonodajo? V nizozemskih časopisih smo lahko prebrali, da je avstrijski parlamentarec sedaj dokazal, da je nemška obveščevalna služba na prošnjo NSA-ja vohunila za nizozemskimi eh, podjetji in inštitucijami. Kako potem izvajati demokratični nadzor? No, bolj kot ne sedaj nagovarjam prejšnja govornika, ne pa eh, ta, ki sta za predsedniškim omizjem sedaj, ki se verjetno strinjata z mojimi pomisleki pravite, da če posamezniki uh, ugotovijo, da so bil, eh, bile njihove pravice kršene, da naj gredo pred sodišče. Ponavadi se sploh ne zavedajo, da je prišlo do množičnega nadzora. Pravite tudi, da bi države članice morale drug drugi reči, no, to pa ni lepo, da vohunite za nami. Ampak to ni dovolj. Potrebujemo jasen mehanizem nadzora robusten nadzorni mehanizem in tudi takrat, ko ta obstaja, se je v preteklosti izkazalo, da ne deluje dobro. Naprimer eh, CIA, NSA, GCHQ, v tem primeru ta mehanizem ni deloval. ne vem, kako kar vržemo puško v koruzo, ampak v vsakem primeru potrebujemo jasnejši mehanizem, boljši mehanizem, kot ga imamo sedaj in to mora biti mehanizem na mednarodni ravni, ker eh, obveščevalne službe med samo sodelujejo na mednarodni ravni. Najlepša hvala. Sedaj dva nacionalna parlamentarca naprej iz eh, Bundestaga, Hans Christian Ströbele. Izvolite. Ja, Ich möchte darauf hinweisen, äh, wir Abgeordneten. Ja, rad bi povdaril, da mi parlamentarci lahko nadziramo le tisto, za kar vemo, torej le tisto, o čemer smo obveščeni in seveda tudi le tisto, kar razumemo. E, najverjetneje nismo vsi ne vem kakšni strokovnjaki za tajne službe in zato potrebujemo, in to zdaj skušamo urediti eh, v Nemčiji, potrebujemo ustrezno podporo strokovnjakov z tega področja. Torej, imamo parlamentarni nadzorni odbor, v katerem sedi devet poslancev, ampak eh, ta odbor skuša pridobiti strokovne sodelavce iz eh, različnih strokovnih področji, kot ste tudi vi omenili, gre torej za nekakšno mešanico strokovnih znanj, ki nam jih zagotavljajo ti strokovni sodelavci. In eh, potem je tu še ta element političnega parlamentarnega nadzora. In eh, ameriški kongres je z tega vidika za nas zgled, saj eh, poslanci, mislim, da jih je skupaj 60, 60 kongresnikov, lahko celo dostopa do obveščevalnih služb in pridobiva strokovno znanje, da lahko potem izvaja ustrezen nadzor. To je prva stvar. Druga stvar. In to je omenil tudi eh, avstrijski kolega in tudi eh, nizozemska kolegica. Namreč, kako so lahko nezakonite skrivnosti še naprej tajne? Ali sme vlada ali obveščevalna služba nezakonito pridobljene tajne podatke ohraniti tajne? To je zdaj problem v Nemčiji. Naprimer, tudi po nemški zakonodaji je protizakonito. Evropske institucije, evropske institucije, eh, evropske eh, vlade nadzirati oziroma za njimi vohuniti. In vprašanje zdaj je, ali nam lahko zvezdna vlada sploh predloži takšne podatke predobljene z nezakonitim eh, vohuninjem. In odgovor parlamenta je lahko le, da nezakonite skrivnosti ne, mo, ne smejo ostati tajnost in je potrebno pač ustrezno konsekventno postopati. In še tretja zadeva, Edward Snowden, to ste omenili tudi vi, Edward Snowden je za nas vse eh, primer praktično neke epohalne spremembe, kajti po tem, ko smo pridobili te podatke, eh, vemo bistveno več, kot smo vedeli prej, bistveno več stvari, ki jih prej sploh nismo vedeli. Torej potrebujemo neko evropsko ureditev za takšne žvižgače, ki iz naslova zaščite človekovih pravic in temeljnih pravic, iz naslova zaščite pred eh, hudimi mm, kršitvami zakonodaje, ki jih eh, izvajajo tajne službe, ne le v eh, ZDA. Mm, na ta način opozarjajo na takšne odklone. Ko gre za poslovne tajne, ko gre za podjetja, ko gre za eh, kakršne koli reke eh, škandale v podjetjih, ki so jih žvižgači znotraj podjetij potem objavili, tudi v okviru obveščevalnih služb potrebujemo ustrezno ureditev, da ko bodo osebe razgrnile eh, takšne škandale, kot jih je Edward Snowden, ne bodo potem kazensko za to odgovarjale. To je, mislim, da ureditev, ki jo Evropa nujno potrebuje. Hvala lepa, kolegi. Te pa moramo paziti na čas. Ob 12.30 nas čaka odmor za kosilo. Rad pa bi tudi našim dvem kolegom dal možnost, da odgovorita. Kar naenkrat imamo zdaj celo vrsto prošen za besedo, od kar sem na zadnje dejal, kar sem dejal, tako da bi predlagal, da se omejimo na minuto dve vsak. Ne vem, kako je običajno v vaših parlamentih, vem, da v Združenem kraljestvu niti ni omejenega časa za govor. Ne, ne, če boste zdaj odgovorili, potem bo konec, potem bom v hudih težavah. Če bomo to počeli tako kot v britanskem parlamentu, bomo tu sedeli do šestih zjutraj. Ne vem, kako je to v Nemčiji. Ja, vidite, škot, ne vem, kako to počnete v škotskem parlamentu. Morda tam sploh ni časovnih omejitev. Torej, prosim, če se držite minute dveh, bomo videli, kako bo šlo. Naprej naša koordinatorica ELF iz Nemčije, Monika Holmeier. Monika Holmajer, torej eh, evropska poslanka iz Nemčije in koordinatorica skupine ELS. Izvolite. Hvala, eh, Klod. Tudi dve minuti boste ok. Eh, kratko, vendar sladko, kot pravijo. Kot prvo, eh, edino prav se mi zdi, da imajo poslanci pomoč strokovnih sodelavcev ali kot smo se odločili pri SWIFT-u, da imamo pomoč specializiranih strokovno sposobnih sodnikov, ki eh, poročajo parlamentu. Namreč eh, ne more vsak poslanec, mislim, da bi to bistveno presegalo sposobnosti eh, poslancev in bi mislim, da bi predstavljalo popolno precenjevanje v sposobnosti poslancev, če bi menili, da se vsak od nas spozna na ta visoko specializirana področja, tako da potrebujemo pomoč in podporo strokovnjakov. Ampak, gospod Štrobele, ko gre za nezakonite tajne podatke, je vprašanje, kaj so zdaj nezakonite skrivnosti, kako opredeliti sploh eh, nezakonito pridobljene tajne podatke. Ampak s tem v zvezi mislim, da je vendarle treba dejati, da potencijalne tajne podatke iz obveščevalnih služb, tu imam v mislih eh, nasilje, mučenje in tako naprej, tu mislim, da v Evropskem parlamentu ni nikogar, ki bi pri zdravi pameti podprl to vrstne metode, kaj še li, da bi jih zagovarjal, mislim, da imamo zelo enotno stališče, da je to absolutno neustrezno in neprimetno. In zato se mi zdi prav tudi, da poskrbimo za transparentnost. In če poslanci to želijo, potem moramo tudi stotstopno zagotoviti, da se vsa spoznanja, ki eh, se posredujejo nam, eh, ohranijo nekako tu, na tem mestu, ne pa da se to posreduje naprej medijem, kajti to lahko potencialno ogrozi e, življenja posameznika. Tako da mislim, da moramo biti izredno odgovorni tu in tudi predvideti sankcije za poslance, če se ne bodo držali pravil, ki naj bi veljali. Torej, tudi tu je treba biti zelo dosten. Eh, kar pa zadeva žvižgače, zdi se mi pomembno, da imamo žvižgače, se mi pa zdi napačno jih ne vem kako glorificirati. Skratka, potrebujemo ustrežno zaščito za tiste, ki resnično eh, omogočijo upogled v nezakonito postopanje in eh, da to posredujejo poslancem ali drugim pristojnim organom. Vse eno pa mora biti jasno tudi, da ne sme priti do odtekanja teh podatkov eh, potem eh, v napačne roke. Če pogledamo dejstva, mm, vidimo, da je NSA oziroma mm, ostale obveščevalne službe imela veliko dostopa do podatkov, ki so nas zaščitili pred eh, napadi in ki so pomagali pri razčiščevanju. Tako da mislim, da potrebujemo bolj diferenciran pristop in pregled, ne pa da se lotimo neke kampanje, kar vse uprek. Hvala, Monika. Iz eh, nemškega, oziroma avstrijskega, pardon, nacional rata, gospod Peter Pilc. Ja, tule se učim, kako se pravilno pritiska vse tele vaše gumbe. No, Nizemski kolega me je že izpostavil, jaz sem tisti poslanec, ki se redno ukvarja z dokumenti NSA in pa nemškega BND in eh, skupaj z nizemskimi in belgijskimi kolegi eh, smo to izpostavili tudi tu. Kristjan Štrebele je eh, načel to temo. Del dela obaševalnih služb temelji na zakonitem delu, del aktivnosti pa je preprosto protizakonit, kriminalen. Eh, in kot poslanec avstrijskega parlamenta sem na preiskovalen način pač prišel do takšnih dokumentov, eh, seznam prioritet NSA in tako naprej, eh, da sploh lahko izvajam eh, svojo nalogo nadzora nad obveščevalnimi službami. In mislim, da moramo razlikovati med kriminalnimi dejanji NSA in BND proti Avstriji in tudi drugim. Drugo pa je delovanje na ravni EU v kršenju Rena. Pustimo zdaj NSA in BND, rad bi izpostavil drug problem. V Avstriji smo ugotovili in verjetno je v drugih državah podobno, da protioboščevalna služba ne more delovati, če je sestavni del obveščevalne službe in eh, če je to podvrženo obveščevalni službi. Zdaj že skoraj 30 let eh, nadziram obveščevalne službe v parlamentu in eh, na zahodu imamo skoraj da mm, nekakšno družino obveščevalcev. Z potem nekim stricem v Washingtonu in eh, z bratom, velikim bratom v Nemčiji in z malim bratom na Dunaju. In eh, od tega malega brata eh, na Dunaju ne morete pričakovati, da bo nadziral delo velikega brata v Berlinu in potem v Washingtonu, kajti dejstvo je, da bo potem dobil samo ponos, nekakor pa ne informacije. In to je točno situacija, v kateri smo v Avstriji. Daj. Tako da se moramo pogovoriti ne le o tem, kako bomo z vidika parlamentarnega nadzora najbolje lahko sodelovati, ampak, sodelovali, ampak je treba razmisliti o tem, ali ni smiselno za vsako državo uh, posebej ločiti kontraobveščevalno službo od obveščevalne službe. Hvala. Thank you very much. And a member of the European Parliament. Hvala naslednji evropski oziroma evropska poslanka iz Dalje. Gospod Antoniči, hvala lepa. Hvala vsem eh, sodelovcem, ki so sodelovali eh, v tej razpravi tudi v prvem panelu. To mislim, da bo vse kar eh, privedlo do kar nekaj zelo zanimivih podatkov na temo, ki zadeva vse nas v naših državah. Kajti, kjerkoli govorimo o obveščevalnih službah, govorimo seveda tudi o varnosti držav, o državni varnosti. In govorimo o varnosti, ki zahteva določeno ukrepe, ki pa neposredno uh, lahko kršijo tudi pravice državljanov, vključno s pravico do zasebnosti. Tako da je dejstvo, da je ključen tudi demokratičen nadzor nad to aktivnostjo. Deloma se ta nadzor izvaja strani parlamenta. Zelo zanimivo je to, kar je dejal profesor Cameron na to temo. In pa tudi seveda nadzor specifičnih eh, posebnih organov, kjer mislim, da mora biti prisoten tudi sodnik, ki je ustrezno usposobljen, kar zadeva spoštovanje pravic eh, na tem področju. Mislim, da lahko bistveno prispeva eh, to, kar spoštovanje pravic. Ampak podatki, s katerimi imajo opravko obveščevalne službe, imajo običajno povezavo z hm, kriminalnimi dejanji, čezmenjimi dejanji, skratka zadeve, ki zadevajo različne države. In zato se sprašujem, ali morda ne bi bilo pomembno vzpostaviti koordinacijo obveščevalnih služb, kljub vsem eh, težavam, ki jih to predstavlja z vidika usklajevanja, ampak predvsem z njo tudi usklajen nadzor. Kaj torej lahko storimo, kaj mora storiti Evropski parlament eh, v tem smislu? Jaz sem mnenja in eh, tu podpiram oziroma pozivam naše goste k razmisleku. Mislim, da bi ena od možnosti že bila na primer vprašanje dostopa do uradnih dokumentov. Če ne moremo imeti niti mm, teh eh, podatkov teh eh, ureditev, potem bi vendarle potrebovali morda nek inštrument, eh, na podlagi katerega bi lahko zagotovili demokratičen nadzor, ki bo učinkovit, ki bo predstavljal nekakšno bolj splošno koordinacijo, eh, upoštevajoč, kot sem dejala, da so področja, na katerih delujejo obveščevalne službe, vse področja, ki zadevajo kazniva dejanja in vključujejo različne države. Hvala lepa. Hvala lepa, Katarina. No in še zadnji govornik. iz portugalskega parlamenta, predsednik odbora za nadzor nad obveščenimi službami, gospod Fernando Negrau. Hvala lepa. Če se lahko odzval na to, kar je dejal kolega Sanchez iz eh, španskega parlamenta. Ključno je imeti parlamentarni nadzor, ključno je imeti politični nadzor. Zakaj je to ključno? To je ključno zato, ker parlamenti morajo eh, predstavljati ta diferenciran pogled družbe na vprašanje varnosti in na vprašanje pravic in svoboščin posameznika. Parlament ne more in ne sme pustiti ob strani tehnične plati teh vprašanj, temveč mora upoštevati na svete strokovnjakov, pravnih strokovnjakov, sodnikov in ti morajo ustrezno poročati eh, parlamentu. In mislim, da bi na ta način parlament imel dovolj eh, informacije, da se ustrezno tehnično in politično odzove na probleme, s katerimi se trenutno soočamo mm, v, v smislu zbiranja in obdelave obveščevalnih podatkov. Hvala lepa, hvala tudi to, ker ste bili tako kratki. Gospod eh, Stuki, eh, sicer ste se pozno javili, pa vendar, izvolite. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, čisto na kratko. Hotel sem eh, slišati mnenje. Mislim, da je realen nadzor v nekaterih parlamentarnih odborih zelo težaven. Namreč ti odbori nimajo dostopa do Eh, specifičnih podatkih o določenih dejavnostih in operacijah, če te temeljijo na podatkih pridobljenih od služb iz drugih držav in eh, pogosto torej ne razumemo geneze teh eh, informacij in ne vemo, kaj stoji za vsem skupaj, če gre za aktivnosti, ki se izvajajo na takšen način ali pa je morda prišlo na do kršitve zakonodaje pri izbiranju teh podatkov. Tako da tu me zanima vaše mnenje s tem v zvezi. Thank you, colleagues, and thank you very much for being so disciplined with your questions and keep. Hvala kolegi, ker ste bili tako zelo disciplinirani, ker ste se držali časa. Samo na hitro bi vas pozval k temu, da se pogledate naše parlamentarne resolucije. Gospa Holmajer, na primer, govori o problematiki žvižgačev. Če se spomnite, smo to resolucijo sprejeli v parlamentu s široko podporo eh, celotnega političnega spektra. Tako da, če še niste prebrali naše resolucije, vas vsekakor pozivam, da si tudi to eh, preučite. Bom zelo hvaležen. Zdaj pa profesor Cameron, izvolite v odgovor na ta vprašanja. Hvala lepa kar veliko vprašanj in eh, to me veseli, ker to kaže tudi na, kakšen, na to, kakšen interes zdaj za to temo. Prvo vprašanje je vprašanje mm, policijskega dela obveščevalnih služb. Tu bi tiste, ki vas to zanima, pozval k temu, da si preberete poročilo iz leta 2007, kajti eh, tam Beneška komisija obravnava funkcije notranje varnostne politike menijo, da je nekaj, kar se je zgodilo prejšnji teden, staro in eh, nezanimivo, ampak vendarle, pogledajte si to poročilo iz leta 2007, ker ga je še vedno vredno prebrati. No, potem vprašanje gospe Žoli. Ja, to je zelo preprosto vprašanje. Tako kot pravijo američani, ena plus ena. Če imate neko velikansko obveščevalno službo, kot ste videli, je nemogoče nadzirati te velikanske tajne službe z nekim majhnim nadzornim odborom. To je zelo enostavno. Če pogledamo britanski sistem, tudi tam imajo čisto majčken nadzorni odbor, ki sedem delovnih dni približno preučuje delo službe GCHQ to je malce bolje od tega, da se peleš mimo stavbe, da vidiš, ali sploh še stoji ali ne, ampak eh, kar je bistveno več od tega, pa tudi to ni. Ne? Tretja zadeva, in to se vedno znova pojavlja. Mislim, da vlada kar eh, visoka mera nesporazuma, glede kar eh, Beneška komisija meni o parlamentarnem nadzoru. In če smem reči, imamo zelo posebna in tudi čisto razumljiva občutljivost naših španskih in portugalskih kolegov na to temo, kajti oni so se borili za nadzor parlamenta nad eh, javno pravo, nad državo. Zdaj pa nekdo pravi, da parlament tega ne bi eh, smel početi, tako da razumem to občutljivost. Ampak jaz tega ne pravim, ne pravim, da parlament tega ne bi smel početi, tu naj bom jasen. Imamo različne modele in vsaka država se mora pač odločiti za tisti model, ki njej najbolj služi. Pravim pa, da so še posebne težave s tem, da parlamenti dobivajo upogled v strateški nadzor, torej v nadzor eh, zvez. In obstajajo načini, kako to rešiti. To je to, kar pravim. Ampak ti načini, kako to rešiti, so običajno naslednji. Najprej naj dovoljenje izda nekakšen hibridni organ, sodniki, lahko vključimo nekdanje parlamentarce ali celo parlamentarce, ki so v funkciji in te se da izbrati na različne načine, lahko jih imenujejo politične stranke, lahko je ta organ odgovoren parlamentu, podobno kot v Nemčiji. Skratka, obstajajo načini, kako povezati parlament s takšnim eh, organom. In potem pravite, ja, ampak sprejemamo pravila o jedrskih reaktorjih, pa tudi o, o njih ne vemo prav veliko. Ja, ampak to je to. To počnejo parlamenti pridobijo strokovno znanje od zunaj, zadevo, o zadevi razpravljajo, potem sprejmejo zakon. Le parlament ima demokratično legitimnost za kaj takšnega, ampak to še ne pomeni, da potem hodite v jedrske reaktorje in gledate, kako stvari tam potekajo. Ne greste tja in preverjate, ali je kakšna razpoka v reaktorju. In o tem govorim. Potrebujemo nekoga, ki bo šel tja noter in pogledal, ali je tam kakšna težava. In to je tisti vidik varstva podatkov. In to lahko storimo tudi z takšnim hibridnim parlamentarno strokovnim organom, ki poveže to demokratično legitimnost parlamenta, ki jo ima parlament in samo parlament, skupaj s strokovnim znanjem in eh, s tisto tudi časovno sposobnostjo, da se preverja eh, takšno vprašanje. In nisem proti parlamentom, konec koncev sedim v parlamentu. To vprašanje uhunjenja za lastnimi državljani, ta, ta je težka, ker naši lastni državljani so tudi lahko nevarnost za nas in za druge države. Tega se moramo zavedati in uh, to je razprava, ki jo zdaj imamo s tako imenovanimi uh, tujimi borci in tako naprej. No in en način, kako to rešiti, je, da se vključi obveznost izuzetja lahnih državljanov iz podatkov, ki jih posredujemo drugim državam. Ampak to še ne rešuje problema posredovanja podatkov o drugih državljanih EU, Eh, tretjim državam. Se pravi, če Švedska dobi neke podatke o nekem državljanu druge države EU in to posreduje uh, eh, ZDA, ne vem, ko gre za Avstrijce ali Fince, recimo na pamet govorim. Druga možnost pa je, da se predpiše posebna obveznost upoštevanja pravice do zasebnosti držav članic EU. Uh, oziroma državljanov držav članic EU. Torej, da ne prepovemo takšnega delovanja, ampak da se pove, gledajte, resno premislite o teh zadevah, preden podatke prenesete naprej. Ko gre za prejemanje podatkov strani drugih, tu menim, da je pravi način postopanja ta, da predpišemo, da se sme zagotoviti upogled v te podatke, le če to izpolnjuje zakonite pogoje. Vsekakor pa je treba v osnovi sprejeti, da imajo tudi tujci določene pravice do zasebnosti. No in še na zadnje. Res bi vas, kot rečeno, pozval, da si pogledate poročilo Beneške komisije iz leta 2015, ker je zelo podrobno poročilo, ki zelo konkretno obravnava to vprašanje eh, zbiranja podatkov. iz zvez. Nadzor je bil neuspešen pri vprašanju predaje posameznikov tujim obveščevalnim službam. In eh, dejstvo je, da je prišlo do tega, da so službe zaobšle parlamentarni nadzor. Eh, poročilo senata kaže, da je bil nadzor namenoma opuščen kot rezultat političnega pritiska. To je bil del problema. In potem so informacije, ki so pricurljale v javnost, eh, prišle v javnost eh, iz vrst CIE. Kar zadeva pa NSA, mislim, da je bil problem ta, da je bilo mnenje, da nadzor nad zvezdami ni tako huda kršitev osebnih podatkov. Da tu ne gre za zasebnost, ampak da gre zgolj za preverjanje, ali so tam kakšni znaki povezani z eh, orožje za osnovno uničenje in tako naprej in tako dalje. Ampak del teh zadev mislim, da zelo vpliva na zasebnost in tega se zavedajo v ZDA in zato so tudi sprejeli ustrezne ukrepe, zato ker menijo, da je nadzor senata in eh, predstavniškega doma ni dovolj dober. Če pogledate nadzor v ZDA, vidite, da je ta fragmentiran, da je neočinkovit, da sicer so zelo mm, strokovno podkovani ljudje, ki upravljajo zelo dobro delo, ampak dejstvo je, da njihovo delo in njihov nadzor ni tako učinkovit, kot bi si želeli. In zato je veliko razlogov, ki jih obravnavamo tudi v poročilu Beneške komisije. Tako da parlamentarni nadzor ni deloval tam tako dobro, kot bi lahko. To še ne pomeni, da ne obstaja pomembne vloge ne, za takšen nadzor na politični ravni, skratka, da so ministri odgovorni za te stvari, ampak ministri se lahko vedno skrivajo za razno raznimi skrivnostmi in to je velika težava tega področja. Hvala lepa, še gospod Edmajer. Hvala, predsedujoči. In hvala lepa tudi za ta zelo zanimiva vprašanja. V bistvu bi se rad dotaknil treh zadev. In se upravičujem, če ne bom odgovoril na prav vsa vprašanja, ampak mislim, da je profesor Cameron tudi že odgovoril na kar nekatera. Mislim, da je zelo pomembno, da se pogovorimo o razmerju med policijo, drugimi organi pregona in obveščevalnimi službami. To je področje, ki ga bomo obravnavali kar podrobno v prihodnem poročilu iz konkretnega razloga. Namreč to razmerje je zelo pogosto mm, razmerje, ki ni najbolj opredeljeno zakonodaji. In ta razmerja in eh, način, kako poteka izmenjava podatkov, eh, ni ustrezno opredeljen v zakonodaji. In popolnoma enak zaključek lahko naredim tudi glede razmeri med obveščevalnimi službami samimi. To je zopet področje, ki ga zelo redko ureja zakonodaja. V nekaterih državah članicah je celo jasno zapisano, da so to absolutno tajne zadeve, ki jih nikako ne ureja zakonodaja. Tako da je rešitev za to, in eh, to obstaja v nekaterih državah članicah, je, da seveda nacionalni nadzorni organ mora imeti v pogled vsaj v aspekt prejemanja teh podatkov in da na tej podlagi potem oceni ali se izvajo ustrezna preverjanja z vedika spoštovanja temeljnih pravic, preden se ti podatki posredujejo. Zaključil bi pa z zelo zanimivim vprašanjem, povezanim z vprašanjem oziroma konceptom zakonitosti in pa z vprašanjem razno raznih šibkosti parlamentarnega nadzora. Če pogledamo zakonodajo številnih držav članic, mislim, da je pomembno narediti ta korak nazaj in pogledati to zakonodajo, kaj je tam zapisano, kaj je v teh določbah. In ja, potrebujemo določeno mero fleksibilnosti, da te službe sploh lahko izvajajo svoje eh, delo. Obstajajo pa temeljni elementi, ki jih tudi izpostavljam v svoji predstavitvi. Namreč določena mera jasnosti in sprejemanje določenih definicij omogoča ravno to, da nadzorni organi razumejo svoj mandat in da razumejo, kaj obveščevalne službe smejo in kaj ne. Tako da mislim, da se moramo resnično obrniti k zakonodaji države, članice, ki trenutno pripravljajo reformo svoje zakonodaje na tem področju, morajo resnično preveriti, ali smo dosegli to ravnovesje med zadostno mero fleksibilnosti na eni strani in jasnosti na drugi. Če se vrnem še k dobremu zaključku gospoda Bigforda prej, ki pravi, da so države članice verjetno dosegle raven eh, primera eh, Leander, ne pa še primera Klas. Nisem pripričan, da smo že tam. Uh, gre za preliminarne rezultate teh naših raziskav, ampak eh, poleg eh, nujne jasnosti ne vem, ali je ustrezna pravna podlaga že na voljo posod v EU. Hvala lepa, hvala, ker ste tudi držali časa, kolegice in kolegi, hvala lepa za vašo prisotnost danes tu, tudi za to, da smo tako dobro začeli s tem prvim eh, delom in da ste tako zelo uh, odkrito sodelovali. Samo par tehničnih zadev. Nadaljujemo ob 14.30, ko se bomo še nekoliko bolj poglobili v to tematiko. Vse naj vas eh, spomnim, da bodo delavnice danes popovdne potekale po pravilu Chatham House, kar pomeni, da boste lahko brez težav izražali svoja stališča, mm, kar zadeva vsakodnevno delo v parlamentih. Mm, strokovni sodelavci delegacij so povabljeni na zasedanje oziroma sestanek strokovnih sodelavcev, ki bo potekal od 14 eh, do 14.30 v dvorani Jan 4Q1. Torej, strokovni sodelavci, ki spremljate nacionalne delegacije, tudi vi boste imeli poseben sestanek, torej od 14 do 14.30 v 4Q1. Če potrebujete še kakšno informacijo, vprašajte sekretarjat, prosim. Tam bo torej potekala predstavitev evropske mreže oseb, eh, ki nadzirajo nacionalne obveščevalne službe. Torej, ostali prosim ob 14.30, če ste lahko tu eh, in sicer točno, da lahko nadaljujemo s konferenco. Do takrat eh, vam želim prijeten odmor. Prosim pa, da ste točni 14.30 in še enkrat hvala za odličen dopoldanski del. 14.30 pa, kot rečeno, za zaprtimi vrati. Yeah.